Prosim vas, zasedite svoja mesta, tako da bomo lahko začeli z našim sestankom. No, Hvaljali se bomo namreč z pomembno temo. Hvala lepa, da ste se nam vsi pridružili. Za nas je to zelo pomemben sestanek, ker področje bomo posvetili razpravi in se nahajamo v pomeni fazi našega dela. Najprej pa naj vprašam, ali imate kakšne koli pripombe k dnevnemu redu v trenutni različici. Ne, potem je dnevni red sprejet. Za kar se zahvaljujem, mogoče še nekaj k jezikovnemu režimu. Na voljo je 16 jezikov, ne bom jih vseh našteval iz eh, časovnih razlogov. Dokumente lahko opremete preko aplikacije e-meeting. Eh, sestanek se tudi prenaša preko spleta, potem pa še ena informacija. Glede črtanja se je 24. septembra, prav gotovo veste, kaj se je takrat zgodilo. Gospa ime Wexter, ameriška odvetnica, ki bi morala kaj povedati preko video povezave. To ni uspela. Poskušali smo organizirati vse zadeve z koordinatorji. Težko je bilo organizirati dvorano, tudi tolmačenje, zato še enkrat se zahvale sekretarjato in vsem osebju, ki je bilo vključeno. Žal do tega ni prišlo, ker gospa Oxtorf. ni uh, opravila svojega dela oziroma je bila tako prijazna, če se tako izrazim, da je dve minuti pred začetkom odpovedala svojo udeležbo. Koordinatorji so se strinjali, da bodo poslali eh, pisno vprašanja, eh, saj je gospa izrazila pripravljenost, da odgovori na pisna vprašanja. Če imate kakršna vprašanja, še lahko to storite, zato predlagam, da uspe v Oxdorf pošljemo dopis, eh, kjer bomo izrazili naše presenečenje in obžalovanje. Kljub temu pa eh, bomo postavili določena vprašanja. Marsikdo je že odpovedal eh, prvič oseba iz Kalifornije, zdaj je tale odvetnica. In v našem dopisu bomo poskušali rešiti nekaj vprašanj. Vprašanja lahko postavite tudi sami. Euh, à Paris et à Saint-Épin le 5 et 6 juillet. Donc vous avez tout ça dans euh, Paris. 5. in 6. julija smo imeli razpravo, o tem ste prejeli tudi elektronske dokumente, potem pa imate tudi poročile, poročilo zadnje misije v Ljonu in Dežonu. Večina oziroma nekaj med vami vas je bilo prisotnih in mislim, da je to zelo pomembno delo, ki ga opravljamo in zelo pomemben del naših obveznosti. Potem pa še naj pozdravim nemške obiskovalce, gospa Ambuš, ja, pozdravljeni, zahvaljujem se vam, da ste tukaj. In v imenu odbora vam izrekam dobrodošlico. Veseli me, da ste pozorni na to, kar bomo delali in videli boste, da je to lep način izvajanja demokracije. Torej, danes smo delo razdelili v dva dela. Poročilo bodo predstavili naši poročevalci, potem pa bomo slišali dve študiji, naročili smo jih in k njima se bom še vrnil v, približno na sredini našega dela. Najprej pa moram še povedati, da žal ne bom vse čas prisoten in Friderik Rus bo potem prevzel predsedovanje bo prevzela predsedovanje tej seji. Zdaj pa prvi del našega dela. Naj se najprej zahvalim našima soporočevalcema Norbertu Lincu in Bartu Stasu, da sta pripravila ta kakovosten dokument. Zdaj je seveda na nas, da bomo še videli, kaj bo iz njega nastalo, ampak mislim, da je to dobra podlaga, dober opis trenutnega stanja. Gre za soporočilo, torej imamo dva poročevalca in naša celotna naloga je bila, da uskladimo poglede. Vemo, da to ni bilo lahko delo že kadar je en poročevalec, je delo težko, kadar pa sta dva poročevalca o tako težki temi, kot je naša situacija, gotovo ni lahka. Zato se vam kot predsednik zahvaljujem za kakovostno opravljeno delo, kajti vsak je moral prispevati svoje, dopolniti delo in tako naprej. Torej, ne bom ponavljal pravil, ki pri nas veljajo zagotoviti moramo enakost pri tem, koliko časa kdo dobi besedo. Vsak od soporočevalcev bo dobil 5 do 10 minut za predstavitev dela, potem pa bomo dali besedo poročevalcem v senci po običajnem vrstnem redu, po skupinah. In to vsak bo imel 3 do 4 minute. Za poročevalci v senci pa bodo besedo dobili še drugi poslanci. Za eno minuto bodo lahko govorili o vsebini poročila. Torej, naj povem, da imamo stvari razdeljene na dva dela. Najprej obravnavamo poročilo in potem študiji. To sem opozoril zato, da bomo imeli kakovostno sejo. In uh, zdaj, če se vrnem k temu, po poslancih bodo, bo besedo komisi, dobila komisija, gospod Klaus Bern za 10 minut in na koncu boste za zaključni govor spet dobila besedo soporočevalca. Tako, tako bo potekal prvi del našega dela in besedo predajam Norbertu Lincu za e LS. Izvolite. Ja, <clears throat> vielen Dank. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Po dveh izmenjavah mnen, šestimi razpravami, tremi obiski delegacij in več pisnih izmenjavah, lahko povzamem, da je postopek registracija pesticidov oziroma fitofarmacijskih sredstev najbolj strok na svetu. Ampak tudi najbolj dobro delujoč sistem eh, lahko izboljšamo. In eh, ravno na to sva se osredotočila s kolegom Stasom. Za nadaljnjim razvojem eh, postopka za registracijo fitofarmacijskih sredstev želela sva si evolucijo, ne pa revolucije. Ni vedno treba ponovno iznajti kolo. Imamo dobro delujoč sistem, ki je pokazal, da deluje tudi kritiki kot Helmut Burcher. Eh, je ugotovil, da imamo najbolj strok sistem na svetu in to nekaj pomeni. So pa razprave z strokovnjaki vsega sveta pokazale, da prav gotovo lahko stremem nekaj izboljšav, tako pri sami regulaciji, kot tudi pri izvajanju. Zato vam z veseljem danes eh, predstavljam eh, poročilo, ki so ga pripravila soporočevalcem kljub eh, popolnoma različnim izhodiščem, nama je uspelo pripraviti neko enotno poročilo. To poročilo je proizvod eh, konstruktivnega iskanja kompromisov in to je osnova za nadaljne delo našega odbora, tako da bi lahko pripravili smiselne priporočila za Evropsko komisijo, države, članice in eh, pristojne organe Evropske unije. Kaj smo torej gotovili? Potrebujemo vizijo, kako lahko eh, v prihodnosti registriramo pesticide tako da ne bo prihajalo do izigravanja kmetijstva proti industriji in eh, obratno. Postopki niso vedno na najvišji ravni. Nimamo spremljanja po trženju. Nacionalni organi in agencije imajo na voljo različne resurse in strokovno znanje. Nimamo dovolj harmonizacije pri odobritvah eh, učinkovin kot tudi samih pesticidov. Za me je bilo pomembno, da vse skupaj temelji na znanstvenih dokazih. Odobritev oziroma registracija ali ne registracija ne sme biti odvisna od dnevne politike, samo strokovnjaki in eh, znanstveniki lahko opravijo ustrezno oceno. Tukaj se mi zdi bistveno, da imamo zaupanje v naše evropske institucije. Postopek pa mora ostati še vedno neodvisen in transparenten. Zato se poročilo sredotoča na dva vidika. Kot prvo, harmonizacija in učinkovitost za industrijo in kmete, več transparentnost in znanstvenih metod za večje zaupanje in robustnost sistema. Kaj konkretno prilagava za več harmonizacije in učinkovitosti? Kot prvo pozivamo države članice, da vzajemno priznavanje in registracijo pesticidov okrepijo, tako da se, se ne, ne loteva tega vsaka posebej. To bo pomenilo hitrejše postopke registracije in enake pogoje za vse znotraj Evropske unije. Drugi čepstvo pozivamo, da vzpostavi enotne smernice za analizo uh, Eh, fitofarmacijskih sredstev, da zagotovi ustrezno analizo in olajša vzajemno priznavanje. Kot tretji korak pozivamo komisijo, da aktualno delitev v cone preveri glede na njeno učinkovitost in smiselnost. Pomembno je, da je zadnji, uh, eh, zadnji na odločitev o registraciji v roka držav članic. Zauzemamo se za harmonizirano definicijo uporabniki tudi snovi z manjšim tveganjem je treba spodbujati. Tukaj se zauzema za večje spodbujanje eh, znanstvenih raziskav v tej smeri. Kar zadeva tveganje in prečevanje analiz, to je osnova za ustrezno eh, varstvo rastlin prihodnosti. Transparentnost in eh, neodvisnost. Zavzemamo se za več transparentnosti, in neodvisnosti, tako da bomo imeli sistem še bolj stabilen in robusten. E, konkretno priporočilo je dodelitev države poročevalke pri novi registraciji učinkovin. Ne bo več prosilec izbral državo, ampak bo državo poročevalko izbrala komisija po novi zakonodaji. Ta dodelitev poteka samo po določenih kriterijih, eh, samo če bo na voljo dovolj strokovnega znanja in resursov, lahko zagotovimo visoko kakovost eh, in hitro analizo znotraj predvidenih rokov. To ni pomembno samo za robustnost postopkov in zaupanje v postopek, ampak tudi za sprejemanje odločitev in za načrtovanje pri gospodarstvu. Eh, poročilo ne zajema nobenih priporočil glede obrnenega dokaznega bremena. Ta ostaja pri eno industriji, zato da ne bomo zapravljali davkoplačevalskega denarja. Da bi povečali zaupanje in transparentnost predlagamo registr predštudij. Vse regulatorne študije bi morali nesti v ta registr, tako da bi lahko vsak preveril, zakaj so se začele študije, v kakšen namen in zakaj so bile prekinjene. S tem bomo še ukrepili kakovost poleg eh, smernic GLDP in OECD-ja mogoče tudi odobravati študije industrije, vendar še le po ustrezni oceni in po objavi poročila države poročevalke. Prav tako komisijo pozivamo, da preveri eh, določila glede preverjanja literature. To mora veljati transparentno, pri čemer je odločilno, da mora vsaka raziskava slediti eh, načelom relevantnosti in zanesljivosti. Pri vsem pa mora biti zagotovljenih dovolj sredstev naše organi, kot tudi nacionalne agencije so zelo kakavostne in kakavostno delajo, za nove naloge pa potrebujejo določena finančna sredstva, zato moramo to upoštevati pri pogajanjih. Zdaj pa hm, zaključek. Pripričan sem, da te in eh, nadaljna priporočila lahko še je izboljšajo eh, naš postopek, ki bo bolj eh, transparenten, bolj učinkovit, temeljiv bo na znanstvenih analizah, dopolnjen z novimi tesnimi metodami. Z novimi ukrepi za povečanje transparentnosti pa bomo povečali tudi zaupanje v sistem. Hkrati pa bomo zagotovili tako industriji kot tudi kmetijstvo zanesljive postopke in spodbujali inovacije v nove proizvode. Dragi kolegice in kolegi, v interesu vseh nas je, da, cilje, da izpolnimo cilje uredbe o fitofarmacijskih sredstvih. Začititi moramo tako okolje, človeka in živali, hkrati pa zagotovili stalno izboljšavo kmetijske prakse. Nekaterim kolegom bo šlo poročilo nekoliko predaleč, nekateri so želeli več, s kolegom Štasom pa nam je uspelo najti uravnotežen kompromis, zato pozivam vse, da se nama pridružijo. Naš mandat se bo zaključil decembra 2018, od takrat je naša naloga, da pripravimo zaključno poročilo. To se bo zgodilo samo po mojem mnenju, če bodo vsi pripravljeni na kompromise in se odpovedali amandmajev zunaj mandata dela našega odbora. Prosim vas, da se osredotočite na bistvena vprašanja in se že veselim na nadaljne konstruktivno sodelovanje. Najlepša hvala. Merci, monsieur Linz, pour euh, vos propos. Najlepša hvala. Naj spomnim, vsi si želimo, kolektivno si želimo, da bi pripeljali to poročilo do konca. Besedo predajam gospodu Bartu Stasu. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi. Poročilo, ki so ga pripravila z kolegom Norbertom Linsom, sva utemeljila na eh, naši razpravi iz eh, primera glifosata. To je bil povod za to, da se je naš odbor začel ukvarjati z celotnim postopkom registracije pesticidom. Tako da so pogledala še enkrat in pripričan sem, da mnogi menijo, da je bilo namenoma izbrano tako, da smo imeli enega poročevalca iz LS, enega od zelenih, ki iz skupin, ki imata pri določenih zadevah popolnoma nasprotujoči se mnenje. Tukaj morda sploh ne bi bilo mogoče najti nekih skupnih imenovalcev, pa vendar nama je to uspelo. Zeleni imamo okoljsko vizijo, krčanske demokrati pa izhajajo iz. iz eh, tega, da imajo ljudje pravico, do, da si lastijo zemljo in jo tudi pustijo svojim otrokom in to v najboljšem stanju. Od vsega začetka najnega sodelovanja z Norbertom sva se odločila, da se ne bova borila drug z drugim, ampak da bova sodelovala in poskušala skupaj Eh, pripravite besedilo, ki bo čim bolj spremljivo za vse. Mislim, da vsi, da imate vsi možnost eh, vlaganja tudi amandmajo in videli bomo, ali bo to pomagalo izboljšati poročilo. Kot je povedal gospod Linz, eh, smo intenzivno začeli z delom tega odbora. Organizirali smo javne razprave, imeli smo uh, veliko eh, gostujočih strokovnjakov, 15 eh, imeli smo tudi lastne stike z lobisti. No, bolj so se lobisti obrnili na nas in eh, ti so navedeni v prilogi ena, ki te ima poročilo, da boste vedeli, s kom sva se pogovarjala. Tudi to je bilo veliko delo in zdaj imamo rezultat vseh teh posvetovanj. Naša zakonodaja je stroga in zelo dobra, vendar se vsi strinjamo, da jo je še mogoče izboljšati. Smiselno bi bilo nekoliko popraviti eh, smer. Za splošno delovanje sistema registracije ali evalvacije potrebujemo močne eh, pristojne organe. Sploh v času eh, varčevanja. Državni organi varčujejo pri marsičem, tudi pri takšnih strokovnih mnenjih. Poročilo boste prebrali, da se zauzemamo za to, da zagotovimo ustrezna sredstva za evalvacijo ne samo učinkovin na evropski ravni, ampak tudi na ravni registracije fitofarmacevskih sredstev, ki se uporabljajo v praksi. ki jih seveda odobrava in registrirajo države članice. V poročilu je jasno izpostavljeno načelo previdnosti kot vodilno načelo. Vsi moramo delovati v tej smeri in vsi moramo delovati s poštovanjem do materne zemlje. Zelo dobro sem sodeloval z Norbertovo ekipo, In skupaj nam je uspelo zagotoviti večjo transparentnost in večjo neodvisnost povsod, kjer je to mogoče. Od postopka do postopka je razloženo, kako to doseči. Evalvacije so eh, različno organizirane, prav tako postopek eh, same registracije kot smo povedali, lahko, to, lahko izbira eh, država poročevalko najbolje komisija, ne pa vlagatelj prošnje za registracijo. Komisija je seveda tudi odgovorna za ponovno registracijo, podaljšanje registracije. Želimo si poglobljeno oziroma okrepljeno revizijo vseh eh, laboratorijskih rezultatov na osnovi eh, dobre laboratorijske prakse. Vidimo, da imamo tukaj težave, zato moramo okrepiti nadzor. S Norbertov se stotno strinjam, da morajo vlagatelji v registr vnesti vse relevantne študije vsega, ki eh, so jih prejele države članice. In tudi podatke, na katerih temelijo te študije, sami podatki bodo pokazali, eh, kje so probleme in kje ne. Ti osnovni podatki, na katerih temelijo študije, nam bodo omogočali izboljšati kakovost eh, preiskav trenutno je vlagatelj tisti, ki eh, mora preveriti vse pirivjuje v literaturi o učinkovinah. Mogoče bi lahko tudi to nalogo prenesli na eh, državo poročevalko. S tem bi zagotovili neodvisnost in transparentnost eh, postopka. Norbert je že izpostavil transparentnost. Mi smo vsega, zato da ima javnost eh, popolno, popoln dostop do študij, ko je eh, država poročevalka pripravila eh, svoje poročilo. To se nam zdi nekoliko prepozno. Vsi dokumenti morajo biti na voljo že prej. Het werk van de rapporteur pri čemer seveda treba upoštevati tudi interese industrije, kar zadeva razpravo o državi poročevalki. Smo slišali problematiko z vidika EFS, vemo, kakšen je problem, če imamo cele dokumente, ki se kopirajo brez navajanja, referenc in eh, virov, potem eh, dobimo zmedo. Takšno delovanje je treba mejiti na minimum. Če že imamo kakšne sklice, mora biti ti jasno opredeljeni. Ker zadeva delovanje EFSE in EHE, moramo zagotoviti, da bo EFSE ekotoksikološko ocenjevanje proizvodov na zemljo, organizme v zemlji, na koncentracije v prahu, vetru, vodi, temeljile na najnovejših znanstvenih eh, metodah. Prav tako moramo spostaviti sistem za spremljanje po dajanju na trg. Le tako bomo lahko ocenili dolgoročne učinke eh, to vrstnih eh, substanc eh, na okolje ljudi, živali. Zato se moramo bolj vključiti v to naknadno spremljanje. EFSA lahko delegira svoje naloge, zato pozivamo tako EFSO, oziroma pozivamo k temu, da EFSI in EHI podelimo dovolj finančnih sredstev, ki jim bo omogočala upravljanje vseh potrebnih študij oziroma pregledov in nadzora. Kar je postalo še posebej jasno v hearingu o mehanizmu za znanstveno mnenje, je, je treba določiti jasne kriterije za opredeljevanje kancerogenosti substanc, tako kot pri glifosatu. Predlagamo. Pripravljeni smo na to, da eh, prevzamem tudi vlogo medijatorja, če bi prišlo do eh, razlik pri rezultatih različnih eh, inštitucij. Opazili smo tudi pomanjkanje transparentnosti dela stalnega odbora za varstvo rastlin, eh, živali, eh, hrane in krme. To ni v redu. Javnost mora vedeti, kako se sprejemajo odločitve, na kakšnih eh, argumentih temelijo te odločitve. Javnosti moramo to znati razložiti, ko se enkrat sprejme odločitev zagotoviti moramo to jasne kriterije. Jasne kriterije tega, kaj pomeni škodljiv vpliv eh, na eh, okolje. Tega namreč nimamo. Do konca tega leta 2018 moramo spostaviti prvi seznam negativnih substanc oziroma pripravkov. Ne samo eh, seznam, ampak tudi tudi kriterije za to, da v prihodnje testiramo in preizkušamo takšne pripravke, kar zadeva fitofonocivska sredstva, ki se dejansko uporabljajo v praksi. O tem smo imeli tudi hearing, ki je pokazal, da se tukaj odpira veliko vprašanj, tudi kar zadeva eh, genetske posledice. Nekateri pravijo, da določene učinkovine skupaj z vprašanjem Eh, pripravki. In eh, dodatnimi sestavinami imajo negativne učinke, zato pa potrebujemo ustrezno evalvacijo, ustrezne študije, ki pa morajo zagotoviti tudi eh, dostop javnosti do podatkov kjer se še nismo popolnoma odločili, lahko pa to odločitev sprememo v razpravi. Vemo tudi, da ima komisija to drugačno mnenje. Ne področje pristojnost za registracijo teh eh, fitofarmacijskih sredstev, ki je v rokah držav članic. To sicer v poročilu ohranjamo na tej ravni, želimo pa ukrepiti sodelovanje med državami članicami, med regijami. Radi bi vzpostavili tudi regionalni eh, sistem. V petih eh, poglavjih je, je govora o sodelovanju na osnovi bučerega poročila o registraciji pesticidov. Pripravljenih je pet priporočil za komisijo na osnovi 53. člena. Mislim, da je bilo delo opravljeno na osnovi odprte razprave in upam, da bomo tako tudi nadaljevali, da bomo razpravljali odkrito, ne na osnovi določenih naprej izoblikovanih mnen. Lahko si ogledamo dejstva in se vprašamo, kako izboljšati zadeve. to je edina politična pripomba glede delovanja tega odbora z moje strani. V sodelovanju z Norbertom sva namreč zelo dobro sodelovala, ampak včasih je, imam občutek, da ko eh, pripravljamo dnevne rede in vabimo govornike na naše hiringe, prihaja do pravega boja, da bi to naredili zelo pristransko, veliko institucionalnih oseb je želelo sodelovati, nekateri so hoteli več eh, predstavnikov industrije, naša skupina se je osredotočila na hearing o vplivu na okolje in zdravje ljudi. Kakokoli že, če vsega, smo odkriti, potem ugotovimo, da je to poročilo zelo dobro in da smo lahko ponosni na njo. Hvala, Bart, in hvala obema za to predstavitev vašega dela. Veseli me, da sta usklajeno delala. Zdaj pa predlagam, da začnemo z razpravo. Gospa Gudrant za SND. Izvolite za 3 do 4 minute. Share. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu SND bi se zahvalila poročevalcema za dobro upravljeno delo. Seveda smo pripravljeni na konstruktivno sodelovanje, zato da bi dobili učinkovito in robustno končno poročilo, ki bo pomagalo komisiji v postopku izboljšanja zakonodaje. Osnovni cilj eh, oziroma novna tema za nas je bil glifosat. Eh, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bi to preprečili v prihodnosti. Vse so lahko posledice uničujoče. Od tlej je padlo zaupanje v celoten eh, sistem registracije. Pomenkljivosti vplivajo na Evropsko unijo in nje na organe na zelo negativni način. To pomanjkanje zaupanja vpliva na znanstvene, znanstvena telesa povsod po Evropski uniji. Mislim, da je naša odgovornost, da ponovno vzpostavimo zaupanje in pripravimo postopke, ki ne bodo pripeljali še enkrat do takšnega škandala. SND se sicer strinja z marsičem iz poročila, še posebej z potrebo zagotavljanja popolne neodvisnosti in povečane transparentnosti pri eh, evropskem postopku registracije. Popolnoma moramo uporabiti načelo previdnosti, ko se odločamo o tem, ali odobriti eh, določene učinkovine ali farmacijska sredstva. Tu je tudi poziv eh, k zmanjšanju, okrepom za zmanjšanje tveganja v postopku registracije. Dobro urodje pa je tudi sistem nadzora podajanju na trg, da bi spremljali vpliv substanc oziroma sredstev na okolje ljudi in živali. Eh, to bi lahko naredili v povezavi z direktivo o trajnostni uporabi, s katero se tudi ukvarjamo. Osotek bomo poročili in pripravili predloge sprejem za krepitev določene točke. Prva točka je konflikt interesov. Na hiringi smo večkrat slišali o tem konfliktu interesov med postopkom ocene, zato moram okrepiti robustnost postopka v celotni, v vseh fazah postopka, tudi ko gre za dajanje izjav o interesih posameznih oseb udeleženih pri oceni. Zagotoviti moramo tudi ustrezna proračunska sredstva za bolj avtonomno ocenjevanje pesticidov. Če primerjamo število strokovnjakov pri drugih organih, naprimer v ZDA ali Kanadi, postane zelo jasno, da so tukaj zelo velike razlike medtem koliko ljudi eh, je vključenih v oceno v Kanadi, tam je več 500, kot 500 ljudi, ki sodeluje pri teh ocenah, EFSA pa ima samo 50 ljudi na področju pesticidov, kar je seveda tudi pomembno, ko govorimo o neodvisnosti in eh, neodvisnosti od lobistov. In še tretji najbolj pomemben element je, eh, mislimo, da obstaja potreba po nadaljevanju sistema odobravanj, kjer imamo učinkovino na evropski ravni, eh, sama sredstva pa se odobravajo na nacionalni ravni. Če želimo resno integrirati epidemiološke študije, potem moramo proočiti učinke samih fitofarmacevskih sredstv. Vse ljudje ne uporabljajo učinkovit, ampak sredstva, formulacije. Kajti proizvajalci se lahko izognemo določenim epidemiološkim rezultatom, ker ne veljajo za učinkovine. To so naši začasni komentarji in se že veselimo nadaljne razprave s poročevalcema. Hvala, gospa Gutela. Zdaj pa gospa McIntyre za skupino IKR. Thank you. Um, colleagues, we heard from kolegice in kolegi. Slišali smo od mnogih strokovnjakov in pristojnih organov, kot tudi zainteresiranih eh, strank na različnih javnih razpravah, ki smo jih izpeljali v zadnjih tednih. Razlog, da smo jih povabili, je bil, da bi prisluhnili njihovim pogledom, da bi jim postavljali vprašanja in da bi se nekaj naučili iz njihovega strokovnega znanja. To so bili pogledi ljudi, ki delajo dan za dnem na teh zadevah. Pa vendar, eh, potem, ko sem prebrala osnovek tega poročila, sem ugotovila, da bi lahko bilo napisano, preden smo kogarkoli poslušali. Besedilo je selektivno in mnoge razlage panelistov so popolnoma eh, izpuščene. Zato me skrbi, da je to poročilo osnova za naše nadaljne delo. Mm, vem, da ne mislim, da je naš trenutni postopek popoln in prav gotovo si zasluži izboljšave. Lahko naprimer izboljšamo transparentnost, ki, če smo pošteni, je komisija ja, že naredila z revizijo eh, splošne zakonodaje na področju hrane in opravlja tudi evalvacijo REFIT eh, uredbe 11.07. Podpiramo pravni okvir, ki omogoči odobravanje novih učinkovit in eh, kmetijskih praks, ki zmanjšujejo uporabo eh, pesticidov in pomaga prenehati z uporabo zastarelih eh, sredstev. Na zadnjem hearingu smo slišali, da se nam ni treba ukvarjati z pomanjkanjem v zakonodaji, ampak bi morali zagotoviti izboljšano implementacijo zakonodaje, ki jo imamo. Na osnovi tega osnutka, oziroma ta osnutek pa spodkopava dobre temelje zakonodaje, ki so opisani kot neprimerni, pa so. Naprimer, domnevna slabost sistema države poročevalke, ocene, dokumentacije, nedelovanje sistema CON. Vse to se zdi, kot da je narobe. Vse to se je zdelo, da je prav, vendar se kot narobe znajde v tem poročilo. V 50. točki piše, da države članice ne, ne bi bile več pristojne za zmanjšanje tveganja. Ko so zakonodajalci sprejemali osnovno zakonodajo, ki je bila potrjena v parlamentu v letu 2009, je bila delitev pristojnosti nekaj, kar se nam je zdelo nujno za to, da bi zagotovili ustrezno zmanjševanje tveganja, ki bo prilagojeno eh, kulturam, eh, zemliščem in tako naprej. Potem še 48. odstavek, ki je prav tako zavajajoč. Komisija je pripravila svoje poročilo in prišla do popolnoma drugih eh, sklepov. In če se pogledamo, kako potrdini podatki delujejo, kot je ocenila Pan Evropa, je komisija ocenila, da ni nobenega razloga, da bi uh, umaknila registracijo, katere koli od teh eh, substanc. Nacionalni organi, agencije in vsi drugi, ki uporabljajo eh, zakon, pravijo tako. Ta eden najbolj strožji sistemov na svetu ni nekaj, kar bi preprosto zavrgli eh, samo zaradi manjših pomankljivosti. Tukaj naj izrazim nekaj pomislekov. Z vidika EKR moramo najti neko ravnotežje tako da bomo lahko podprli sklepe tega posebnega odbora. Hvala, gospa Riz, za Alde. Najlepša hvala. Hvala, predsednik. Mislim, da po osmih sestankih, po štirinajstih strokovnjakih na predstavitvah in treh misijah na tujem, se ne strinjam z gospo McIntyre. Mislim, da je poročilo, ki je zdaj pred nami za razpravo, odlično delo, odličen temelj za našo delo. Jutri takoj in um, naj povem, da govorim kot poročevalka v senci liberalcev. Mislim, da vsi uh, si želimo doseči ravnovesje in včasih imajo poročevalci v senci zelo um, jasna in prepričana mnenja, ampak vsi mi mislimo, da bomo tukaj uporabili sadove tega, kar smo se naučili iz glifosata. Tukaj želimo spoštovati ta ravnovesja med političnimi skupinami in to je povezano tudi z dinamiko s tem, da smo povezani okrog tega poročila Pavela, po, Pavla Poka, o katerem smo glasovali pred samo dvema tednoma, nanašal pa se je na izvajanje uredbe iz leta 2009 o pesticidih, kjer je bilo zelo veliko glasov. Za, torej eh, podpora našemu poročevalcu je bila skoraj soglasna in eh, ne želim si, da bi z amondmaji uh, amantmaji neutralizirali to besedilo. Ne želimo si, da bi prišli do ene take eh, končne različice, ki ne bo povedala ničesar. Ničesar. Torej, vse to bo odvisno od nas in od naše sposobnosti eh, ali pripravljenosti na kompromis. To bo moral biti dokument, ki bo kaj sporočal. Že veliko krat sem to povedala, in tudi številni strokovnjaki so to potrdili, da ta dvojni sistem registracije, torej EFSA za učinkovine, za učinkovine in države članice za proizvode, eh, ta sistem je nekoliko nejasen, ampak zdaj, če bomo stvari popolnoma eh, spremenili, mislim, da bomo vedli preveč obvez in eh, preveč nejasnosti. Mislim, da eh, je prav, da je treba biti tukaj previden, tako kot naša poročevalca Barc je rekel, razvoj, ne pa revolucija in mislim, da je to tak pragmatičen, konstruktiven dostop se upravičujem, misli, ah, ampak sem prepričana, da se Bart tudi s tem strinja, no, čeprav je Norbert to povedal. Ta osnovna načela obstajajo, torej načelo previdnosti, to je bistveno načelo, kadar um, obstaja znanstvena negotovost, to piše v četrtem odstavku. In eh, če bo Brusel, naprimer, rekel, od jutri 6. Eh, oktobra bomo omejili prodajo glifosata in izdelkov, ki ga vsebujajo, ampak v, v Belgiji to še vedno imamo. Potem smo imeli podaljšanje za 18 mesecev in uh, edini dodatek je bil, PEO Taulamin in torej sprašujemo se, kaj torej pomeni v praksi ta, na, to načelo previdnosti in mogoče ga vsi enako ne razumemo. E, gotovo obstaja kakšnih 60 formul, ki so lahko uporabljajo v, v obliki, katerih se lahko uporablja glifosat. Ne vem več, kdo je točno govoril o tem, da se ne bom spet zmotila. Mislim, da je Bart o to omenil. E, seznam dodatkov, katerih uporaba bo prepovedana, je zaenkrat prazen. Pa nisem edina, ki opozarjam na to, čeprav je bilo v členu 27 uredbe predvideno, da se to naredi in mogoče nam bo komisija lahko pojasnila, kakšne ima namene v zvezi s tem seznamom. Parlament je izrazil svojo željo, to je zapisano v odstavku 52 poročila. Potem pa še eno bolj tehnično vprašanje. Strinjamo se, da kemične sestavine, kot naprimer fitosanitarni sinergi, sinergisti in dodatki, morajo prav tako biti registrirani po postopku, ki je zelo podoben registraciji aktivnih snovi zakaj je prišlo do zamude v tem postopku registracije. Gospa McIntyre trdi, da ni tolmačenja. Um, Tri slušalke sem poslušala, ampak um, v angliškem prevodu nekaj ropotaj ne slišim dobro. Nekaj prasketa poskušamo razumeti.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 Prav, lahko nadaljujem, hvala. Nadaljujem. Tam, kjer sem bila, poskušala bom zaključiti, uh, vidim, upam, da bom imela na voljo več časa oziroma, da tega ne boste šteli. Torej, vprašanje komisiji, zakaj je prišlo do zamude v postopku registracije pri, eh, na strani komisije. Prosimo, da to vključimo tudi v današnje poročilo. Naklonjena sem členoma 62 in 64 poročila, ki opozarjata na zlorabo nujnega postopka v državah članicah. In ponovim naj še enkrat, da je treba bolj obvladovati in narediti red pri pravih izjemah ali odstopanjih. Ne bom zdaj tukaj govorila o vseh teh stvarih, ampak uh, sem že kar govorila o nekaterih snova, snoveh v Belgiji, kloropikrin in klorofos. Tukaj je ogroženo načelo celovitega boja. Torej, če res potrebujemo pesticide, takrat jih lahko uporabljamo. Potem odstavek 71, ta je bistven, v zvezi z njim bom uložila predloge sprememb. Um, in tukaj je treba odgovoriti na ta vprašanja, ki so res prednostna. Najlepša hvala, hvala za vaš jasen prispevek, zdaj pa gospod Umaržin za GUE. Hvala, predsednik. Po škandalu z glifosatom in po eh, dokumentih iz Monsanta smo ustanovili ta poseben odbor, PEST, zato da bi ugotovili, kako so nemški organi in EFSA ocenili glifosat, eh, preden je bil potem ponovno odobren oziroma je bila registracija podaljšana in to kljub temu, da obstajajo ugotovitve o tem, da je nevaren. Naš odbor preizkuje koluzijo z lobiji, navzkrižja interesov in to, da je ta nepregleden postopek v rokah proizvajalcev pesticidov. Ves čas našega dela smo lahko ugotavljali, da ta vprašanja niso rešena, še zdaleč ne. Videli smo, kako je postopek registracije pesticidov pristranski, ker temelji na argumentih in študijah, ki jih je predložila sama industrija, torej ki so jih predložili sami proizvajalci pesticidov. In seveda oni bodo naredili vse za to, da se pesticidi registrirajo ne glede na tveganja. Kljub vsemu temu smo v naši skupini precej presenečeni, da je v poročilu tako malo podatkov, to, tako malo govora o tem nezdravem dogovarjanju, da Monsanto Papers sploh niso omenjeni, da prav tako ni omenjen na, omenjeno na vzkrižje interesov in da tudi ni omenjena ta industrijska prevlada nad postopkom. Prav tako sem presenečen nad šibkimi priporočili v tem poročilu, zato da bi dejansko upoštevali dejanske učinke pesticidov in efekt, ki ga imajo vse sestavine skupaj. In to um, tako, da bi se ocenil, eh, dolgo, da ocenile dolgoročne posledice pesticidev, ki se spuščajo v naravo. In potem še, ko sem prebral točko 44 v zvezi z glifosatom, sem bil pa res presenečen. Ta točka poziva mehanizem eh, za znanstveno svetovanje, da pregleda vse mehanizme za ugotavljanje kancerogenosti proizvodov na podlagi glifosata in da naj ta mehanizem deluje kot posrednik med uh, različnimi deležniki, zato da bomo pripravili prihodno odločitev o podaljšanju registracije glifosata. Res ne vem, ali to izpolnjuje pričakovanja milijonov državljanov Evropske unije v zvezi s to temo. To poročilo od katerega smo pričakovali, da bo v njem vsaj nekako opisana družba brez pesticidov in družba, v kateri se ne bo treba zastrupljati za to, da bomo lahko jedli in kjer ne bomo poskusni zajčki požrešne industrije. Imamo že zelo slabe izkušnje z klordekonom. Eh, ravno danes v francoskem tisku pišemo spet o tem, torej ta pesticid je bil uporabljen v Guadalupu in na Martiniku. To poročilo zaenkrat vsebuje samo polovične ukrepe in za našo skupino prav tako ni zadovoljiv. Zato ga bomo poskušali izboljšati s predlogi sprememb. Za konec pa naj povem še nekaj. Če se želimo boriti, pravim, boriti za zdravje ljudi in planeta, takrat duh kompromisa in ravnovesja, eh, ki ga želimo doseči, je vnaprej priznan poraz. Hvala, gospod Pedičini, za EFDD. Grazie e grazie soprattutto e anche ai relatori per questa prima bozza. Hvala, predsednik. Hvala tudi poročevalcema za to prvo različico besedila, ki vsebuje kar nekaj elementov, ki so po našem mnenju zelo pomembni mislimo, da uporaba pesticidov temelji na načelu previdnosti, na previdnostnem načelu. Morda se to zdi banalno, ampak ni tako. Na trg ne smemo dajati nevarnih proizvodov in potem upati, da se varno uporabljajo, če spoh nimamo sistema za nadzor, ki bi lahko deloval še preden se proizvodi začnejo tržiti govoril sem s številnimi kmeti, eh, vprašal, kako to deluje, šel sem v trgovino in kaj je videl, tam lahko kupiš, kar hočeš in kolikor hočeš, roundupa od Monsanta in eh, tudi druge variante glifosata lahko dobiš. Čudno je, da v Evropski uniji pesticide imenujemo fitosanitarna sredstva. Fitosanitarna sredstva so registrirana, najprej je treba upravljati res veliko znanstvenih, kliničnih, zdravstvenih študij, vsaj tako velja za zdravila. Tam obstaja zelo kompleksen sistem farmakovigilance. Zdaj za pesticide pa ne poznamo vsega tega, sploh ne vemo, koliko so kmetje izpostavljeni tem snovem, pa drža, drugi državljani tudi. Ta izpostavljenost ne obstaja samo zato, ker uživamo tako hrano, ampak eh, ostanki pesticidov so lahko tudi v zraku, vodi in drugje. To so dejstva. Pesticidi so lahko nevarni, lahko so kancerogeni. To smo tudi izvedeli na naših predstavitvah. Um, ljudje niso seznanjeni s tem, kaj vse zaužijajo sadjem in zelenjavo. Mi morda vemo, kaj vse je zaužijajo polno najrazličnejših strupov, recimo tudi makaroni, pivo in druge snovi. Državljani pa o tem še niso obveščeni. Potem pa še uvoz proizvodov iz držav zunaj Evropske unije. Treba se je odzvati na to, ne moremo zahtevati, da da smo znotraj Evropske unije zelo strogi, sistem registracije postaja vedno težji, vedno zahtevnejši. Na drugi strani pa se v Evropsko unijo uvažajo proizvodi, um, ki vsebujajo pesticide in fitofarmacevtska sredstva, ki jih sploh ne uspemo kontrolirati. To je v bistvu nelojalna konkurenca. Tako so naši proizvajalci v bistvu prisiljeni uporabljati fitosanitarna sredstva, da lahko obstanejo na trgu. To je zelo pomembna tema. Ta boj proti pesticidom je zgodovinski boj, zmagati moramo in okrepiti naša dobra načela. Hvala. Zdaj pa še gospod Oazo za skupino ENF. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem soporočevalcema za to delo. Tema seveda ni lahka. Številne predstavitve, številne razprave eh, naj bi nam pomagale, da bi stvari bolje razumeli, ampak ni nujno tako. Ob tej priložnosti naj pozdravim dejstvo, da sta gospoda Linci in Stes objavila to poročilo in da sta delala zelo pregledno. Zato se vama res zahvaljujem. Od začetka našega dela smo že veliko krat ponovili, da je bil naš odbor ustanovljen zaradi enega problema. poročilo želi pokazati na ta problem, ampak še vedno obstaja tukaj veliko vprašanj, ki niso rešena. Spregovoril bi samo o dveh od njih. Na koncu eh, prebral sem poročilo do konca, ampak kmetje v njem nikakor niso omenjeni. Kmetje pa so vseeno prvi uporabniki in včasih tudi največji zagovorniki fitosanitarnih sredstev. Prej smo govorili o glifosatu. Eh, mislim, da je bil iznajden nov proizvod, ki bi bil lahko nadomestni proizvod, eh, lahko bi ga nadomestili v dveh do štirih letih in eh, velika kmetijska zadruga je povedala, da se je njihov proizvod, da se je njihov pridelek zmanjšal za, za, na četrtino. Torej, mislim, da bi morali dosti bolj se ukvarjati ne z postopkom registracije, ampak eh, z različnimi mnenji, informacijami, izkušnjami in z eh, tem, eh, kar je sklenjeno v odboru za svetovanje in spremanje odločitev. Evropska zakonodaja v zvezi z temi snovmi je ena najbolj strogih na svetu, ampak čemu služi to, da imamo tako zakonodajo, če uvažamo izdelke iz držav, kjer takih predpisov nimajo in tudi naših ne upoštevajo. zakaj imamo take drakonske ukrepe za uh, glifosat, če potem izvajamo, pro, uvažamo proizvode na podlagi prostotrgovinskih sporazumov z najrazličnejšimi državami, kjer nikakor nimajo enako visokih standardov kot pri nas. Hvala. Merci, euh, Hvala, gospod Oazu. preden predam besedo še drugim poslancem, naj povem še naslednje. Delo, ki smo ga skupaj začeli, ni kar eno tako delo brez okvira. Skupaj smo določili specifikacijo našega dela to je to, kar določa naš okvir in izziv našega dela oziroma naša naloga je, da pogledamo protokol dajanja teh snovi na trg. Mi nismo tukaj zato, kako eh, bi lahko preverili prostotrgovinske sporazume. To ni cilj našega dela. Morda se lahko kdo v to spusti, ampak ne tukaj. Ampak vedeti moramo, kaj je naše delo tukaj. Lahko se vrnemo čisto na začetek, ampak vseeno. Rad bi samo povedal, da naše delo ima zelo jasen okvir in zelo jasen postopek. Vse delo, ki ga moramo opraviti, ampak eh, seveda tukaj obstajajo omejitve. vodi v to, da opravimo skupaj to delo, ki nam je zaupano. Eh, Naprimer, če greš v Dižon ali Lyon ali kam drugaj, da vidiš, kako to poteka. Tam smo obravnavali, ne vem, eh, ekonomska, kmetijska, okoljska, znanstvena vprašanja in tako naprej. Vsak element koristi našemu razmišljanju. Zato smo, na primer, opravili te misije, organizirali eh, naše seje in eh, vabim vas, da redno berete tudi naša eh, poročila, naše zapisnike. Tam je zelo, zelo natančno vse zapisano, kaj vse smo počeli. In torej, preden se lotite amadmajev, ki grejo lahko res v vse možne smeri, vas pozivam k temu, da postopate odgovorno in kolektivno. Želimo si, da bi imeli odgovorno poročilo. To je glavni izziv. Zdaj, ali imamo prosto trgovinske sporazume ali ne, pač eh, tukaj je pomembno, da imamo odgovorno poročilo ambiciozno poročilo o registracijah, kaj ti na koncu želimo prispevati k varstvu evropskih državljanov. Seveda to zelo zadeva tudi kmete, ampak tudi vse druge, ki uporabljajo te snovi v urbanem okolju. Tudi v mestih, naprimer, so veliko uporabljali glifosat. In danes vemo, da moramo pospešiti te bistvene odločitve, ki čakajo na nas in ki jih moramo sprejeti. Zdaj pa predajam besedo gospe Delaje. Euh, euh, hvala, predsednik, hvala, da ste opozorili na okvir te naše naloge, kajti naša naloga je analitična, ne pa eh, preiskovalna. čestitam našima soporočevalcema za delo, ki sta ga opravila in pravim našima, zato ker je to res kolektivno delo, ki ga tukaj opravljamo. Osebno sem prepričana, da ne glede na, naše, na naša politična prepričanja, vsi čutimo isto odgovornost in to je, da moramo zaščititi zdravje 500 milijonov evropskih državljanov, ki jih zastopamo tukaj v tej dvorani. O tem delu se vsi strinjamo, morda pa se ne strinjamo vsi glede metode preko misij, eh, ki smo jih skupaj opravili, smo se eh, naučili bolje se razumeti, bolje razumeti pričakovanja eden drugega in hkrati bo to poročilo samo pokazalo, da lahko skupaj izražimo določene želje in uresničimo določene ambicije. In eh, zdaj bomo seveda morali biti primerno aktivni glede na velike izzive, ki nas čakajo. Imam štiri velike pripombe, eh, med drugim gospa Ris je to že omenila. Gre prvič za vprašanje ambivalence med odgovornostjo komisije za registracijo aktivnih snovi ter dovoljenjem za dajanje na trg, ki ga izdajajo države članice. Tukaj obstaja neka dihotomija in temu moramo najti neko alternativno rešitev, zato da bo obstaja, ponovno obstajalo zaupanje v evropski postopek. Potem pa še vprašanje majhne uporabe ter izjeme, 120-dnevna eh, izjema za dajanje eh, na trg. Zakaj smo prišli do tega? To je pomembno vprašanje. In vprašanje majhne uporabe je tudi vprašanje, ki ga prej nismo obravnavali. To je tudi povezano s sredstvi za predvidevanja, za raziskave, za inovacije, kajti eh, danes imamo zelo razširjeno proizvodnjo in zelo veliko različnih odstopanj. Tukaj na to vprašanje se moramo torej osredotočiti. Potem naslednja tema, vzajemno priznavanje. Ko EFSA reče, da kar se tiče proizvodov na podlagi glifosata, nekatere države lahko registrirajo 600 proizvodov, nekatere pa 60, mislim, da tukaj uh, se mora sprožiti alarm v naši skupini in poročevalci v senci smo se pogovarjali o tej temi in morda bi lahko imeli neka območja vzajemnega priznavanja. Komisija in EFSA bi se lahko oprli na referenčne agencije in ne toliko na agencije držav članic. Eh, mislim, da bom s tem zaključila, ker moram prepustiti nekaj časa tudi kolegom ampak povedati moram, da je pred nami veliko dela. Tukaj imamo, nosimo kolektivno odgovornost. Mi tukaj nismo ne sodniki, ne toživci, ampak mi moramo sprejeti odgovornost, ki jo nosimo in varovati zdravje. Hvala. Zdaj pa gospod Dorman. Hvala, gospod predsednik pred seboj imamo poročilo, ki je vsekakor zanimivo in že predstavlja dobro podlago, ter je eh, tako dobro izhodišče oziroma dobra predstavitev dela, ki smo ga upravili v zadnjih mesecih. Par vidikov bi omenil. To je rekla tudi govorka pred menoj izjeme v okviru člena 53. To bi sicer lahko kritizirali, se mi pa zdi, če si pogledamo statistike, in ugotovimo, kolikokrat se je uporabljal v državah članicah člen 53, vidimo, da to ni bilo tako zelo pogosto. Treba pa je ugotoviti, zakaj se je uporabljal ta člen in potem se izkaže, da, smo, da se je žal v zadnjih letih uvozilo k nam škodljivce z vsega sveta. Recimo škodljivce, nekakšne muhe na češnjah in potrebujemo učinkovine v Evropski uniji, da se bomo lahko ustrezno borili proti tem novim škodljivcem. In zato so morale včasih države članice poseči tudi po 53. členu, tako da je treba tudi preučiti, zakaj se je ta člen uporabil, kaj je bil razlog za to. Še eh, nekaj drugega. Ne več člen 53, ampak točka 53 poročila. Te nisem najbolje razumel. V 53. odstavku poročila piše, ko gre za biološke učinkovine, da je treba uporabljati enako stroge postopke kot pri fitofarmacevskih sredstvih. E, to so alternative pesticidom. Pred dvema letoma sem se udeležil predstavitve na to temo v našem parlamentu, ko je šlo za predstavitev alternativ fitofarmacevskim sredstvom. In ne vem, zakaj, ko gre za biološke učinkovine, ko bi lahko imeli hitrejšo pot odobritve, kar je večkrat izpostavljeno na drugih delih poročila, ko gre torej za pesticide z nižjo stopnjo tveganja, bi morali imeti predvideno hitrejšo pot, hitrejši postopek odobritve. Zato je poročevalca prosil, da si to še enkrat ogledate. Morda je prišlo tudi le do nesporazuma. In potem še za konec, kar se tiče držav članic poročevalk. Ja, tu gre, mislim, za manjše nasprotovanje. V poročilu imamo točko, kjer piše, da je le malo držav članic poročevalk. V drugi točki pa se zahteva, če je država članica poročevalka, da je treba poskrbeti za to, da izpolnjuje obvezne predpogoje, kar se tiče recimo kakovosti. Uh, ampak treba je potem ugotoviti, ali je res vseh 28 držav članic danes pripravljenih strokovno gledano na to, da so poročevalke. Oziroma, ali je ta koncentracija, ki danes obstaja, pravzaprav posledica tega, da je struktura v državah članicah v nekaterih preprosto boljša kot v drugih. In zato so te tudi pogosteje poročevalke kot druge. Hvala lepa. Merci, monsieur Dorfman. La parole est à madame Oibush. Hvala, gospod Dorfman. Oibush. Gospa Oibush. Herzlichen Dank. Najlepša hvala, hvala poročevalcema. Marsikaj je zapisano v tem poročilu, kar nas je razveselilo. Predvsem recimo to, da se priznava, da obstajajo slabosti v naši uredbi o pesticidih v sami uredbi, pa tudi kar se tiče izvajanja te uredbe. Tudi če bi bila to najboljša uredba na svetu, eh, nič ne pomaga, če jo ne izvajamo. To je osrednja težava. Ko gre za odobritev, se organi morajo zanašati tudi na študije iz same industrije pesticidov. in z jasnimi besedami piše v poročilu, da je glifozat primer tega. Ravnanje Zvezdnega urada za pre preučevanje tvegan v Nemčiji tako res ni bilo pravilno, je bilo nespremljivo in res me veseli, da to lahko preberem tudi v poročilu, da se to priznava. Treba je zagotoviti, da se bo vse skupaj pravilno izvajalo. In to tudi piše, ampak to še ne zadostuje. Sploh, ko gre za situacije, kot je bil primer pri glifozatu, ko obstajajo znanstvena nasprotovanja, ali ta snov lahko povzroča raka ali ne, v odboru za to ne moremo najti rešitve. Ampak prav to je situacija, ko ne moremo govoriti. Ja, znanstveniki tega ne dovoljujo, ampak znanstveniki se sploh ne strinjajo, tako da je treba najti rešitve. Kajti v takšni pad situaciji se pogosto pripeti, da civilna družba ne more spodbijati interesov industrije. In zato bi morali zakonodajalci poskrbeti za to, da se to vrstne pad situacije ne izkažejo potem uh, v škodo prebivalstva oziroma zdravja ljudi. Študije, ki jih pripravlja industrije, morajo biti javne, tudi to piše v poročilu, tako da se lahko preverijo, ampak poleg tega pa je treba zagotoviti tudi neodvisnost. Neodvisnost od same industrije, da lahko tudi izven industrije izvedemo študije. Organi za odobritve snovi bi morali imeti možnost pridobiti študije neodvisnih strani, tako da bo vladala transparentnost tako da bi bilo treba, preden se študija objavi, zapiše, da tudi če bo v študiji pisalo kaj, kar morda ne bo tako zelo prijetno, da se to ne pomete pod preprogo. Če pa industrija pripravi študije, se moramo tega lotiti povsem drugače in pripričana sem, da bomo mi pripravili predloge sprememb v tej smeri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 Gospa Dornano, hvala, hvala predsednik. So poročevalcema se zahvaljujem za delo, ampak jaz bom nekoliko bolj ostra kot moji kolegi. Več pripomb ima, kaj ti, ko sem brala poročilo, sem eh, pomislila na nje. Mandat, mandat tega odbora je, da oceni in ugotovi, morebitne pomankljivosti postopka odobritve oziroma registracije aktivnih snovi, kot je glifosat. Beseda pomankljivost se v tem poročilu ne pojavi niti enkrat, torej to pomeni, da je vse v redu, vključno tudi um, v svetu podaljševanja registracije, naprimer, kot se je to zgodilo e, v zvezi z glifosatom. Torej, mandat tega odbora je analizirati in oceniti morebitna navskrižja interesov v celotnem postopku registracije ali odobritve. Ampak tudi beseda navskrižja interesov se v tem besedilu niti enkrat ne pojavi. Ali je ta beseda tabu? ali ste imeli kakšne pritiske, odkot da se te besede ne uporabi. Tudi besede Monsanto niti enkrat ni v tem besedilu, ki ima 15 strani. Glede na to, eh, kakšno moč imajo lobiji in je res čudno, da Monsanto ni niti enkrat omenjen tukaj. Potem še ena pripomba. Eno celo predstavitev smo imeli v očebelah, ampak beseda čebele se tudi ne pojavi, razen beseda niko, eh, nikotinoidi, neonikotinoidi, eh, razen v zvezi s tem, da naj ustrezen organ sprejme smernice. V bistvu tak uh, problem se rešuje samo z smernicami. Torej, čebele pobijamo in uh, to je vse, bomo imeli smernice. To bo seveda vplivalo tudi na skupno kmetijsko politiko. Dejstvo je, da tukaj spodbujamo uporabo pesticidov. Treba je nujno spremeniti kmetijski model, če hočemo zmanjšati uporabo pesticidov pesticidov. In torej to poročilo vsebuje res velike pomankljivosti in nikakor ni zavezujoče. In eh, kot rečemo pri nas, po devetih mesecih dela se je tresla gora, rodila pa se je miš. težko je predlagati spremembe za izboljšanje situacij, če si niti ne upaš upisati prave diagnoze in uporabiti ustreznih besed. Naprimer, v tem poročilu prav tako niti enkrat ni omenjena beseda lobiji. Mogoče so namreč na konec koncev oni tisti, ki oblikujejo naša pravila. Zato se tukaj sprašujem o mandatu tega odbora, kajti po mojem mnenju je zdravje naših sodržavljanov pomembnejše kot interesi lobijev. Hvala. Merci, euh, Hvala, zdaj pa gospod Waits. Danke, Vorsitzender. Äh, auch wenn es überraschend sein mag, ich kann mich meiner. Hvala, gospod predsednik. Tudi če bo koga presenetilo, se lahko pridružim govorcem pred sabo. Zdravje državljanov Evropi mora biti vodilni motiv ne le našega odbora, temveč celotnega postopka za odobritev pesticidov. To je eno izmed spozna našega odbora. Komercialni interesi se uvrščajo više časih kot zdravje naših državljank in državljanov. Drugi glavni motiv bi moral biti učinek na okolje. To bi moralo biti tudi eno od osrednjih vprašanj, ko se, odob, ko se odobri pesticid. Ne gre le za učinek na rastlino ali žival, gre za dolgotrajni učinek na biotsko raznovrstnost. In pogosto se ta vprašanja premalo obravnavajo pri postopku odobritve, včasih se na nje sploh ne pomisli. In ko se upošteva zdravje in okolje, šele lahko govorimo o komercialnih interesih. Seveda je treba upoštevati komercialne interese naših kmetov, vsekakor obstaja povezava tudi s kmetijsko politiko, ki jo sooblikujemo tudi mi v tej dvorani. Treba je zagotoviti, da bodo naši kmetje sploh v položaju, da bodo imeli možnost, da uporabljajo manj pesticidov ali jih sploh ne več, da bodo dobili ustrezno zastavljene cene za, za pridelke, ki jih zagotavljajo. In ne moremo pre, preložiti takšnih odločitev na naše pridelovalce in pridelovalke. Treba zagotoviti poštene cene in šele potem lahko upoštevamo interese koncernov. Tako da je treba natančno preučiti, kje prihaja do navskrižja interesov, tako da ne bo industrija sama naročala študi pri sebi. V poročilu res piše, da je treba vzpostaviti registr. Eh, ko se študija naroči že v tistem trenutku, ampak tudi ocena študije bi morala biti naloga EFSE in naših agencij, ne da to opravlja industrija sama. Tu jasno prihaja do navskrižja interesov. Tako da bomo pripravili predloge sprememb, ki bodo to močneje izpostavili, tako da bomo skušali iti še en korak dlje, kot je to že zdaj v poročilu. In potem še za konec znanost tisto malo neodvisnih znanstvenikov, ki smo jim lahko prisluhnili, bi jim radi prisluhnili pogoste. In pri eni točki so si bili enotni. Obstajajo nove toksikološke znanstvene metode, obstajajo novi znanstveni načini za preučevanje učinkov in jasno je postalo, da EFSA na določenih področjih je zastarela in uporablja zastarele metode, ni v koraku z najnovejšim razvojem. In ko gre za zdravje naših državljanov in državljank, je treba uporabljati tiste najnovejše znanstvene metode in tudi v zvezi s tem napovedujem predloge sprememb. Tako da upam, da bomo na koncu imeli zelo dobro poročilo, ampak že to, kar je zdaj pred nami na mizi, je dober osnutek. Hvala lepa. Merci, monsieur Waits. Donc, je... Hvala, gospod Waits. Gospod Klaus Berend dobi besedo. Klaus Berend za GD Sante. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil obema soporočevalcema za osnutek poročila, ki smo ga seveda prebrali z velikim zanimanjem. Poročilo pozdravljamo, In eh, končna priporočila bomo tudi zelo natančno upoštevali, ko bomo zaključevali našo oceno REFIT, ki se pripravlja tudi za uredbo o pesticidih. Upamo, da bo to dokončano v prvi polovici leta 2019. Nisem sicer imel časa pregledati čisto vseh točk, ki ste jih navajali danes v razpravi, lahko pa povem, da res cenimo in se strinjamo splošno pripombo, da je naš pravni oziroma zakonodajni sistem najstrožji na svetu. Strinjamo pa se tudi s tistimi, ki pravijo, da popolnega sistema preprosto ni. In eh, to je tudi namen pregleda Refit, da najdemo tista mesta, kjer bi se dalo kaj izboljšati ocenjevali bomo učinkovitost, uspešnost in doslednost, skušali pa bomo najti tudi vsa tista področja, ki se jih še da izboljšati, tudi kar se tiče izvajanja. Poročilo odbora PEST nam bo pri tem gotovo pomagalo. E, strinjam se tudi z bistvom tega, kar se priporoča v tretji točki, ki govori o sredstvih, ki so na voljo na ravni držav članic in kvalifikacij, ki jih imamo v državah članicah. Treba je reči, da je to ena izmed ključnih šibkosti, pomankljivosti v trenutni situaciji in iz tega izhajajo tudi številne druge težave, ki ste jih izpostavili v vašem odboru, kot so recimo zamude pri evalvaciji, zamude pri postopku odobritve, eh, sistem zajemnega priznavanja, ki ne deluje, pa tudi veliko odobritev iz 53. člena. Večinoma gre za snovi, ki so odobrene, in bi se dalo dobiti odobritve tudi za druge uporabe. Tako da gre predvsem za sredstva v državah članicah in tudi EFSA je tu ključnega pomena. Tako da se to tiče tudi nas v komisiji in s tem se lahko neposredno odzovem tudi na vprašanja gospe Ris o dodatkih, sinergistih in varovalih. Že na prvem sestanku smo na to odgovorili in odgovor še vedno velja. Pripravljamo seznam teh snovi. Prvi osnutek je že pripravljen, zdaj se posvetujemo še z drugimi službami v komisiji in upamo, da bomo kmalo lahko prišli pred vaš odbor s seznamom. Z določenimi vidiki se še ne ukvarjamo. Zdaj pripravljam predvsem seznam dodatkov, potem pa se bomo lotili še sinergistov in varoval. Povdaril bi tudi, da je pred kratkim komisija pripravila predlog v zvezi s premembo živ splošne živilske zakonodaje v Evropski uniji, s čimer bomo že o, se odzvali na več pripomb, ki jih omenjate v osnutku poročila. E, naj navedem par primerov. Predlagali smo, da se morajo vse študije objaviti in to na začetku postopka. To se razlikuje od poročila. Uh, zato da bomo lahko vsem zainteresiranim stranem, akademikom, nevladnim organizacijam omogočili, da bodo postopek spremljali od samega začetka in bodo lahko preučili študije, ki so del postopka evalvacije. Od, iz tega vidika smo predlagali tudi registr študij, da tako zagotovimo, da bodo študije, ki so se pričele, potem tudi dokončale in da bomo s tem okrepili možnost za nadzor in revizijo kakovosti študij v sodelovanju s državami članicami. Če bo ta predlog sprejet, bomo že s tem, naslovili pomankljivosti, ki jih omenjate tu. Veseli smo, da se je tudi parlament lotil dela na tem predlogu in to zelo intenzivno. Upamo, da se bosta lahko parlament in svet dogovorila o končni različici še v tem zakonodajnem obdobju. Ja, v luči tega smo predlagali tudi povečanje sredstev za EFSO, kar je tudi ena izmed točk, ki jo večkrat omenjate tu na predstavitvah v vašem odboru in tudi v poročilu transparentnost v eh, fazi obvladovanja tvegan. Tu bi vas opozoril na predlog, ki je zdaj v svetu in parlamentu, s katerim skušamo prav izboljšati transparentnost. Ko gre za stališča, ki jih zauzamejo države članice v odboru, ampak žal napredka ni bilo kaj veliko. Kar pa se tiče naših dejavnosti, mi že objavljamo zelo podrobne zapisnike sestankov komisije, ne navajamo seveda posameznih držav članic, to je objavljeno na naših spletnih straneh, ko pa gre za prepoznavne primere, kot, sta, eh, kot so glifozat in endokridni motivci, smo se odzvali zelo hitro in vzpostavili temu namenjeno spletno stran kjer lahko spremljate skoraj da v realnem času najnovejši razvoj in v tej smeri delamo tudi za druge snovi. Določbe glede informacij v uredbi izvajamo pravilno in to smo že razložili tudi v odzivu ombudsmanu v našem poročilu februarja lani. Strinjamo se tudi z namenom, da je treba spodbujati proizvode in snovi z nižjim, ki predstavljajo nižje tveganje. Sodelujemo s strokovnjaki držav članic, razvijamo akcijski načrt s 40 ukrepi, da bi spodbudili dajanje na trg snovi in proizvodov z nižjim tveganjem vsi ukrepi, ki se tičejo komisije, so že dokončani ali pa so blizu konca, ampak seveda je to delo, ki ga je treba nadaljevati. Ponovil bi še, preden lahko razglasimo snov, eh, da predstavlja nižje tveganje, biološko, kemično ali katerokoli drugo, jo je treba zelo natančno preveriti, tako da smo povsem prepričani, da res predstavlja nižje tveganje. Strinjamo se tudi s trditvami, da se uh, odobritve iz člena 53, ko gre za nujne primere, uporabljajo prepogosto in eden izmed razlogov je pomankanje eh, rednih odobritev. Komisija je pred kratkim ukrepila nadzor in zahtevala mnenje EFSE o utemeljenosti priglasitev nujnih razmer za uporabo neonikotinoidov. EFSA se je odzvala in potrdila, da za približno dve tretjini teh primerov so bile okoliščine izpolnjene, za eno tretjino pa ne. Tako da to še preučujemo v tem trenutku skupaj z zadevnimi državami članicami. Naj zaključim. Veselimo se že končnega poročila, kot sem že dejal. Smo pa na voljo za dodatna pojasnila, če jih potrebujete. Hvala lepa. Hvala, gospod Klaus Berendt. Besedo dajem ponovno soporočevalcema za zaključni govor, gospod Linz. Ja, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, hiter bom. Hvala za večinoma konstruktivne prispevke eh, glede najnega skupnega osnutka poročila, ki so ga pripravila jaz in gospod Stajs. Veselim se že tudi nadaljnega sodelovanja, pa tudi številnih predlogov sprememb, ki bodo gotovo prispeli. Veselim se konstruktivnih prispevkov predvsem, tako da bomo lahko poročilo na tem ali onem mestu še izboljšali. Preden pošljete predloge sprememb, bi vas prosil, da še enkrat poglobljeno pregledate naš mandat, priporočila v njem in razmislite, ali vaši potencialni predlogi sprememb tega mandata ne presegajo. nekateri kolegi iz poročila razbirajo stvari, ki, po mojem mnenju, eh, ki jih po mojem mnenju v njem sploh ni. Ampak kakorkoli, veselim se nadaljnega sodelovanja s kolegom Stajsom, s poročevalci v senci in vsemi drugimi člani tega odbora. Najlepša hvala. Merci, la parole est à Bart Stas. Hvala, Bart Stas. Euh, dans tête, euh... Hvala. gre za prvo razpravo eh, takšne vrste in moram reči, da so bili nekateri odzivi pričakovani, drugi pa malce manj. Oba soporočevalca se zavedava, da je pred nami še kar dolga pot. Še dva meseca in pol imamo na voljo. In stavila sva, koliko predlogov sprememb bo prišlo. Tisti, ki bo bliže, bo moral, bo uh, prejel steklenico. Eh, bi pa tudi sam dejal, ko pripravljate predlog spremembe, se držite mandata našega odbora. To je edina učinkovita pot. Če boste s predlogi sprememb zajeli eh, vidike, ki so izven našega mandata, jih verjetno ne bomo mogli sprejeti tudi, če bi ti lahko bili primerni. Eh, gospod predsednik, tudi vi sami ste ponovili, da je okvir takšen, kot je. Tega se prosim držimo. Razprava v družbi je lahko bistveno širša, kot je pri nas. Vsak izmed nas bi rad eh, povedal še kaj drugega. Ampak, eh, kar se našega dela tiče, se držimo tistega, kar nam je bilo naročeno. Mislim, da imamo časa do konca oktobra, ampak prihodni teden bomo vedeli bolje, ko bomo dobili vse predloge sprememb, bi se morda lahko dobili na drugem plenarnem zasedanju oktobra, organizirali se stanek s poročevalci v senci, da bomo imeli prvi splošni pregled, da bomo našli ustrezne delovne metode, kako zagotiti kompromise. Hvala hvala. Hvala za ta zaključek in eh, eh, kar se pa tiče tiste stave in eh, ene dobre steklenice, se mi zdi dobra ideja. Ampak čisto resno zdaj, v postopku, ki je pred nami, naj povem, da še nismo pri ciljni črti opravili smo prvo etapo, ampak to je šele prvi kamenček v mozaiku in skupaj bomo morali delati še naprej in uporabiti vse to, kar smo se naučili v teh dolgih mesecih, da bi izboljšali poročilo. Seveda pa moramo zaupati našima poročevalcema in soporočevalcem, um, da bo vse potekalo in tudi mi moramo jim to omogočiti, da bo vse potekalo v okviru našega mandata, kajti samo tako bomo lahko napredovali. Biti moramo zahtevni, kar se tiče kakovosti. Eni vidite kozarec pa v poln, drugi pa v prazen, ampak to je drugo vprašanje. Ampak naš odbor, ampak v bistvu cel parlament ima zelo pomembno vlogo pri tem. To je področje zdravja ljudi. Tukaj pripravljamo eh, zakonodajne eh, predloge za naprej, za proračun, potem eh, besedila za skupno kmetijsko politiko, za kohezijsko politiko in tako naprej. Ne vem, eh, zelo veliko besedil tukaj obravnavamo. Trenutno pa smo v posebnem trenutku ko se veliko dogaja, stvari se razvijajo, odpirajo se postopki, ehm, naprimer vprašanja v zvezi z glifosatom so bila danes omenjana, potem eh, se tukaj odpirajo tudi vprašanja kancerogenosti in povzročanja drugih bolezni. To so vse zelo pomembna vprašanja in zaenkrat vas pozivam, da bodite v našem delu, v našem okviru, ki ga moramo spoštovati, ambiciozni in zagotoviti moramo dobro podlago na področju postopkov registracije pesticidov. Pred nami je zdravje ljudi in tukaj se ne smemo zmotiti zaupati moramo v kakovost našega dela. Zdaj pa še datumi. Datumi, eh, dokdaj lahko vložite amadmaje, to je 11. oktober, kar nekaj časa imate zdaj, tako da boste lahko dobro pripravili kakovostne amadmaje. Razprava o amadmajih bo 8. novembra, glasovanje v odboru PEST 6. decembra, glasovanje na plenarnem zasedanju pa januarja 2019. To je treba še natančno potrditi, ampak to je torej naš koledar. Zahvaljujem se vam za kakovostno razpravo, za jasne prispevke in ponovno se zahvaljujem soporočevalcema za ta prvi kamen skupne zgradbe, ki jo moramo zgraditi. Najlepša hvala. Zdaj pa bom kar brez odlašanja predstavil drugi del današnje seje. Gre pa za predstavitev dveh študij in o njih bomo razpravljali. Eno je študija o smernicah za predložitev in oceno vlog za odobritev aktivnih snovi v pesticidih. Druga študija pa je v bistvu briefing o učinku uredbe številka 1107 skozi 2009 na inovacije in razvoj alternativ ter novih fitofarmacevskih sredstev. Najprej bi spomnil še na nekatere postopkovne vidike v zvezi z drugo študijo. Nekateri ste govorili o kakovosti strokovnjaka, ki je pripravil to drugo študijo eh, in eh, ta strokovnjak je tudi z nami in eh, to je gospod Nazim Punja. Našemu sekretarjatu sem naročil naj pogleda profil tega strokovnjaka. In po današnji predstavitvi vas bomo prosili, prosili, da pripravite izjavo o interesu. Seveda vi nosite popolno odgovornost za vsebino tega briefinga, ampak e, vprašanje neodvisnosti, preglednosti, e, upoštevanja, če rečemo, narekovajih nezakonitih interesov, e, vse to je zelo pomembno za naše delo. Seveda, vi boste, prosim, danes predstavili vsebino vašega dela, potem pa bo to tudi zapisano v uradnem zapisniku te seje in zato vas bomo prosili tudi za izjavo o interesih, eh, zato da bomo lahko upolno upoštevali vaša priporočila. Eh, člani bodo seveda lahko povedali svoja mnenja, ampak kot predsednik odbora moram to povedati. Če hoče kdo še kakšna pojasnila o notranjem postopku Evropskega parlamenta, naj povem, da je to briefing. Briefing ima nekoliko lažji postopek, tudi jaz sem uh, se zdaj naučil, kakšen je ta postopek. Za briefing ni potrebnega javnega razpisa, javnega naročila in. Uh, na sekretarijatu imamo seznam svetovalnih organizacij, ki jih lahko zaprosimo za mnenje. Eh, ti, ka, te organizacije so razvrščene po določenem vrstnem redu eh, in pač za mnenje se zaprosi ta prvo organizacijo, če ta nima časa ali zavrne, potem se da možnost ta drugi na seznamu in tako naprej. In tukaj v našem primeru je bila izbrana tretja svetovalna organizacija. Torej, prva organizacija je zavrnila predlog, druga tudi in torej organizacija številka tri je sprejela to možnost, da pripravi briefing in gospod Punča je torej pripravil to študijo. Preveril sem torej celoten postopek, lahko vam predloži dokaze, postopek, ki velja za briefing, je bil spoštovan. Um, gospod Stajes je soporočevalec in um, on mi je tudi pritrdil v tem in torej mi vas lahko zaprosimo za to izjavo o interesih, zato da bomo res mirno upoštevali rezultate vaše študije. To sem povedal na začetku, zato da takoj odpravimo vse dvome v zvezi s tem. Tukaj se vam zdaj zahvaljujem. Zahvaljujem se Frederik Ries zato, da bo prevzela predsedovanje te seje, ker eh, žal imam druge obveznosti in moram oditi. Najlepša hvala.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 ob vstopu, je strokovnjak podpisal eh, to deklaracijo, to izjavo o interesih. Eh, sam nimam tega besedila pri sebi, ampak strokovnjak eh, navaja, da je neodvisen. In če pogledamo sam briefing, ugotavljam, da tukaj ni prevelike neodvisnosti videti. Naprimer, avtor tukaj navaja, da je leta 2018 200 ali 300 aktivnih snovi bilo odobrenih oziroma registriranih v Evropski uniji, 75 za biokontrole v primerjavi za 425 leto 2008 in uporablja tudi tabelo, eh, katere vir je ekba, krati pa smo dobili popolnoma drugo prosojnico, ko smo eh, pošiljali eh, naše vprašanje komisiji. Evropska komisija je je na naše vprašanje 19. junija odgovorila popolnoma drugače. Številke, ki jih je posredovala komisija, so nekaj čisto in popolnoma drugačnega. Neutralno študije je nekaj, kar, v kar bi dvomil, če avtor ne uporablja najnovejše številke, ki so na voljo, ki jih je Evropska komisija uporabljala med uradnimi razpravami. Lahko bi navajal še druge primere. Nekateri podatki so stari že 20 let. Zadeve lahko tudi napišem, ampak v imenu politične skupine. Tukaj ne govorim kot soporočevalec, ampak kot predstavnik politične skupine, kot takšno namreč močno dvomim v neutralnost oziroma neodvisnost te študije. Mogoče ima tudi kaj predsednik naše skupine kaj povedati. Hvala, gospa Rivazi. hvala, tudi jaz bi rada nekaj povedala. Videla sem to izjavo, v kateri oseba trdi, da ni na skrižju interesov, ampak videla sem raziskavo, da je bil ta gospod nekdanji kemik in je delal tudi v podjetju britanskega proizvajalca pesticidov in vodil družbo, ki je bila svetovalna družba in se je zaprla leta 2015. Bil je tudi regulatory manager v kemičnem podjetju in to naprimer v izjavi o interesih sploh ni omenjeno. V zapisniku z leta 89 za nekega sestanka piše, da je ta družba, v kateri je bil menedžer, je raziskovala, ali so pesticidi v tobaku za um, kajenje. In eh, potem je to družbo kupila naslednja velika eh, družba. Eh, govorimo o preglednosti, o tem, da ne sme biti na skrižja interesov, ampak potem se. Potem si kot svetovalca izberemo osebo, oziroma nam je bila izbrana oseba, ki ne navede vsega. Sej uh, eh, sej, uh, eh, lahko dela za vsa ta podjetja, samo naj pove, da je tako. V bistvu v poročilo, ki ga bo predstavil, res ne morem imeti zaupanja. Hvala, vsa ta vprašanja smo si zabeležili predlagam, eh, da delo razdelimo na dva dela. Zadevni strokovnjak bo odgovoril na vaše vprašanja, najprej pa se, eh, po mojem, moramo lotimo, eh, lotimo predloga. Gospodu Barbera iz tematskega sektorja A bomo dali besedo, zato da bo opisal postopek, ki smo ga izbrali. Uh, Naš strokovnjak za postopke vam bo podal najnovejše informacije o postopku. Sem pravni svetovalec eh, političnega delka A. Legal, le, le, de, de... Razumem, ja, vi ste gospod Čibanu, kaj ne? With regard to uh, this procedure, as kar zadeva ta postopek. Kot je predsednik že povedal, vse, vsi postopki, ki se nanašajo na strokovno mnenje v parlamentu, morajo slediti finančni uredbi v zvezi z načel javnega naročanja. Imeli smo že postopek javnega naročanja na osnovi ocene cene in kakovosti. To je že del okvirnega sporazuma iz leta 2014, smo del tega okvirnega sporazuma in naša izvira je omejena na izvor, ki je bil upravljen na osnovi tega javnega naročila. Prvi pogodbenik ni mogel odgovoriti, drugi pogodbenik prav tako ni mogel odgovoriti, e, tretji je bila svetovalna služba, ki je našla podizvajalca, ki ima veliko izkušnje na tem področju. Pogodba o javnem naročilu ima jasni člen za petimi odstavki, ki pravi, da lahko imamo politične, ekonomske, verske in druge konflikte interesov, morajo objaviti in jih je treba tudi spoštovati. Proizvod mora biti neodvisen in strokoven na osnovi mnenja strokovnega odstavka delavca oziroma strokovnjaka, ki je sklenil pogodbo z podizvajalcem. Ustreznost postopka je bila eh, podarjena pred eh, podelitvi eh, pogodbe in potem je podizvajale še podpisal splošno izjavo o interesih. Tukaj ne zahtevamo vseh izkušenj, eh, prejšnjih izkušenj za vsakogar, za vsako organizacijo, v kateri je bil v naši pogodbi, pa našim pogodbenikom. Dajemo pravico, da sami izjavijo, da je proizvod, ki ga bodo ponudili, dobre kakovosti neodvisen. In seveda pa notranje službe Evropskega parlamenta, ocenijo tudi študijo in eh, predstavitev in ugotovijo, ali je v skladu za pogodbo. Euh, Hvala. Ker gre za skupno razpravo o točkah 4 in 5, torej o smernicah in o briefingu o učinku uredbe. Gospod Nanga, eh, gospod Punča mora oditi ob 17. Če se strinjate, bi najprej dali besedo gospodu Punča, da odgovori na ta vprašanja in potem tudi za predstavitev. Preprosto sem se odzval na prošlo, ki je bila uh, naslovljena na me. Mislil sem, da sem idealni kandidat za vas. Ne samo, da sem delal v industriji, delal sem tudi za britansko vlado, zdaj pa sem svetovalec in pomagam eh, tako industriji kot eh, tudi državnim organom za primer. Pomagal sem pri pripravi zakonodaje na tem področju v Kosovo. Expressed here. Imam torej izkušnje, citiral sem informacije, ki so na voljo. Če je, so te informacije napačne, potem to ni moja krivda, ker so to objavljene informacije in objavljeni podatki. Prav, a lahko potem podam svojo predstavitev. Let me put the, the slides on. or it may not be necessary to have the slides because everybody has got uh, Mogoče to tudi ni tako bistveno, da imate vsi kopije na papirju. Ukvarjam se z fitofarmacevskimi sredstvi, ki zajemajo določene aktivne snovi. Uredba se ukvarja z kemikalijami, mikroorganizmi, virusi in aditivi za nadzor nad škodljivci in uh, plevelom na rastlinih. Je gre za mnoge pesticide, ki so del uredbe o biocidih in ne sodijo v področje veljavnosti 11.7.2009. Če govorimo o alternativah, velika večina fitofarmacijskih sredstev eh, predstavljajo sintetične anorganske formule. Pogosto imamo tudi biološke naravne na sredstva in inorganska sredstva. In še nekaj, kar je v naslovo. Lahko imate novo fitofarmacijsko sredstvo, ki vsebuje novo aktivno snov ali pa staro aktivno snov, kar je pomembno, je, da kar je novo, mora biti bolj učinkovito kot tisto, kar je v uporabi. Mora biti tudi bolj varno, bolj čisto, bolj učinkovito. Govorim torej o novih in alternativnih sredstvih. Sprašujem se, zakaj je vpliv na ravnovesje negativen. Ravnovesje namreč potrebujete za varno uporabo pesticidov ta uredba pa ima nekaj pomanjkljivosti v tej smeri in ne zagotavlja uravnovešenega pristopa, zato sem predlagal tudi izboljšave. Kakšno je idealno, idealno fitofarmacijsko sredstvo, varno za ljudi, živali, okolje, ki ima nizko tveganje, ki nadomešča alternative in omogoča eh, dobro odpornost rastlin, eh, ki je učinkovito, ima dobro čistost in je stabilno, nima škodljivih eh, onesnaževal in mora biti na voljo. Proizvodne pesticidov ne bi smeli omejevati. se moramo upoštevati, da inovacije niso samo v monopolu velikih eh, konglomeratov, kar se dogaja sedaj. Tukaj imamo tudi znanstvenike, mala in sredna podjetja, ki prav tako proizvajajo inovacije. Mogoče je to eh, nek sen, bomo videli. Želimo si imeti trajnostno kmetijstvo, kar je ključnega pomena. Glavni inovatorji na področju fitofarmacijskih sredstev so bile, bila podjetja, ki proizvajajo pesticide. Zmanjšalo se je število aktivnih eh, snovi in učinkovitih eh, sredstev za varstvo rastlin. In to sem citiral iz uh, eh, ESPA-ja. Treba je ugotoviti, zakaj je tako. In jaz sem poskušal podati svoje mnenje o razlogih. Zapisano je, da potrebujete 160 tisoč eh, molekul, ki jih je treba eh, preveriti, preden dobimo eno snov, ki je uporabna na trgu. Ko sem začel v razvojnem eh, podjetju pred 30 leti, je bila številka 10 tisoč proti ena, zdaj je 160 tisoč proti ena. Razlog je v tem, da smo izboljšali analitične tehnike. Zdaj lahko vzamemo majhen vzorec eh, materijala, ki se pojavlja v naravi, ga preverimo z različnimi preizkusi in dobimo celo vrsto molekul, ki jih lahko ločeno testiramo in kombiniramo. Gre za kombinatorna analitična tehnika in na ta način dobimo ogromno in vitro screening tehnik, ogromno raziskav, ki podobno kot pri farmacevtski industriji. Vendar pa je sorazmerno malo aktivnosti. Potem, ko smo testirali 160 tisoč eh, kemikalij, bomo imeli srečo, če bo ena dosegla trg, ostale so preveč toksične, nedovolj učinkovite, premalo stabilne, eh, okoljsko nestabilne in tako naprej in tako nazaj. Osnovni razlog za katerega menim, da kemijska industrija in vsaka eh, industrija deluje po principu eh, stroško. To se pravi, če so stroški previsoki, potem eh, zadeva ni primerna za na trg. Danes popovdne ste videli tudi odziv ljudi na pesticide. Ta odziv je dokaj sovražen. In to je tudi eden od razlogov eh, za pomanjkanje eh, vlaganj. Zato se takšne raziskave zavračajo, zato se število pesticidov zmanjšuje in zaradi tega tudi mala in sledna podjetja nočejo vstopiti v ta sektor. Drugi razlog eh, je kompleksnost registracije. Vlagatelj mora vlogo Eh, vložiti pridržaj poročevalki, potem gre k EFSI, gre skozi 27 držav članic, potem gre še skozi stalni odbor. Celoten postopek eh, traja zelo dolgo. Sam eh, sem tudi podal svojo oceno, kako to deluje. Zato prihaja do zamud pri dajanju na trg. Tudi nekatere smernice so dokaj stroge. Želijo zajeti vse eh, primere, tudi ekod toksikološki testi. Kaj mislim s tem? Prvotno je bil prak eh, za učinkovitost tako nizek, da bodo vsi pesticidi padli v ta rang eh, in sicer v to prvo stopnjo. Potem pa je treba na vse načine eh, dokazati z računalniškimi testiri, z polskimi preizkusi, z zelo dragimi metodami. kako to deluje pod realističnimi pogoji. In eh, če tukaj ne pridemo skozi, gremo na naslednjo stopnjo in še naslednjo. Skratka, premagati je treba vse te ovire, ki se meni zdijo preveč eh, drage in nepotrebne in zato ovirajo vstop ljudi v eh, to delo. Potem pa imamo razmerje med eh, tveganjem in eh, nevarnostjo. Mar si kdo ne razume razlike med nevarnostjo in tveganjem? Če imate neko kemikalijo, ki je označena kot nevarna, je to seveda jasno zakaj, zato ker je nevarno jo shranjevati, transportirati in tako naprej. Ampak vse enkrat neka kemikalija uporablja, ne smemo, se ne smemo ustaviti samo pri tej nevarnosti, ampak je treba upoštevati tudi razrečitev, eh, uporabo zaščitnih sredstev, količine, ki dejansko vstopajo v rastlino, vstopajo v vodo, kakšne količine zaužijajo živali, pa tu, potem tudi ljudje. Veliko primerov je za to, kako moramo razlikovati samo nevarnost in eh, tveganje. Vsak avtomobil eh, ima določeno nevarnost. Če pa previdno vozite, uporabljate varnostni pas, eh, upoštevate vse sva promesna pravila, je avto pravzaprav varen in ga ne bomo prepovedali. Tveganje je treba torej poznati. Eden od kriterijev za primerjalno oceno in možnost nadomestila. kar pomeni, da ko takoj, ko imamo alternativni proizvod oziroma nov proizvod na trgu, ki je boljši, varnejši, obstoječ, lahko obstoječ proizvod prepovemo. Če imamo tukaj razpolovni čas 50 dni v zemlji. Če je ta čas višji, če je 100 dni, potem mm, neka substanca ne velja za varen proizvod. V realnosti lahko imamo eh, kemikalije z razpolovnim časom 100, ki pa se razkraja in potem razpade v v popolnoma ne nevarne komponente, tako da je njegova toksična majhna. Lahko pa imamo kaj drugega, kar je, ima ma, krajši razpolovni čas od 60 dni, pa je vendar eh, močno toksično za deževnike ali vodne organizme. Ta toksičnost je lahko dva do trikrat večja. DT50 eh, je faktor, ki popolnoma eh, onemogoči določenim proizvodom, da bi prišli na trg. In mislim, da tukaj gremo predaleč z načelom previdnosti. Kar bi morali upoštevati, je, kakšne koristi nekaj prinaša v primerjavi s tveganjem, ki ga povzroča. Dejstvo je, da ima vsako zdravilo stranske učinke in če boste prebrali uh, liste, ki je priložen zdravilo, bo, se boste lahko temu izognili. Nobeno zdravilo ni popolnoma varno. Pesticidi so potencijalno varni, samo morate jih uporabljati smiselno, v skladu z navodili in za namen, za katerega so bili narejeni. Kar sem še pripravil, so priprost, preprosta priporočila. Uh, Eh, te smernice treba harmonizirati tako, da ne bodo eh, drugačne od države do države. In sicer eh, je treba samo enkrat opraviti registracijo in s tem zadovoljimo potrebe vseh. Validirati treba nove teste, sploh ko gre za endokrine motilce. brez eh, vsakršne validacije novih eh, testov so bile določene stvari odobrene. Povečati je treba kriterije za prvo stopnjo te pražne vrednosti, ki želijo loviti vse, kar je neosredno, iztrezno. Tukaj je treba zadeve popraviti se osredotočiti na tveganje in ne na samo nevarnost in ponovno spostaviti začasno registracijo. Po stari uredbi iz leta 1991 eh, je bilo to mogoče. Zdaj pa lahko pride do takšnih zamikov, da registracija sploh vsega. Eh, ni eh, mogoča. Tukaj izgubimo tudi leto dni ali še več, tako da proizvodi potem niso profitabilni. Treba je zagotoviti, da aktivne substance opravijo terosiranje in potem, ko ne čakajo na nek eh, birokratski eh, končni odobritveni korak. Potem pa je tukaj še priporočilo glede eh, usposabljanja. Ne gre samo za regulatorno osebje, ampak tudi za delovce v industriji. Morali bi se poznati, moramo se razumeti, učiti drug od drugega in sodelovati. Hvala lepa. Euh, Hvala, gospod Punča. Preden odpremo razpravo, predlagam, da damo besedo našemu drugemu strokovnjaku, to je avtorju študije o smernicah. Gospod Nganga, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poskušal bom na kratko povzeti študijo o smernicah za vlaganje in evalvacijo vlog za odobritev aktivnosti aktivnih snovi in pesticidov. Upam, da vas ne bom preveč dolgo časil. Najprej nekaj o splošnih načelih. Nekaj ključnih konceptov, ki so bili pomembni za eh, smernico. Gre za smernico za usvojitve, ki si postanejo smernice, tukaj moramo izpolniti določene eh, pogoje. Lahko imamo postopkovne, znanstvene eh, smernice, ki moramo slediti. Pomembne razlike med usmeritvami in smernicami. Želel sem tudi povdariti, da danes eh, govorimo o usmeritvah in smernicah za odobritev aktivnih eh, snovi, ne pa o registraciji fitofarmacevskih sredstev. Gremo, govorimo o aktivnih eh, snoveh, ko gre za proces, ki se odvija na evropski ravni. kar zadeva sam postopek odobravanja oziroma GSA etracije, to so glavna telesa, ki so vključena poleg vlagatelja. Imamo državo poročevalko, kjer vlagatelj vlaga to prošnjo. Tukaj se določijo kriteriji, te, mi imamo tudi tehnične usmeritve glede tega, kaj je treba storiti pri preverjanju te vloge poročevalka opravi osnutek ocene in tukaj uporablja določene usmeritve. Poli imamo EFSO, ki opravi peer review, ocene tveganja. EFSO in države članice lahko uporabljajo tukaj tudi ustrezne usmeritve. Potem pa stvar pride na Evropsko komisijo, ki zaključi postopek odobritve oziroma regije registracije. Tukaj imamo dva diagrama, ki prikazuje ta poenostavljen prikaz eh, procesa za aktivne snovi. Najpomembnejše stopnje, kjer so usmeritve in smernice ključnega pomena za vlagatelja med eh, pripravami. Pri pripravi osnutka ocene tveganja strani države poročevalke med peer reviewem in sprejemanjem zaključkov znotraj EFSE, e, kjer imamo nekoliko različne vstopke eh, pri registraciji in obnovitvi registracije, ampak eh, same stopnje tukaj ocene so enake. Če si zdaj pogledamo nekaj ključ, No, zdaj, ko smo si pogledali ključno načela in eh, same procese, pogledajmo, kakšni testi in zmenice so na voljo tudi nekaj kategorij, kjer lahko uporabljamo takšne smernice in usmeritve. Uredba 2014-95 zajema ustrezna pravila za odobravanje. Tukaj so bile vključene tudi tehnične smernice, ki bi jih morali upoštevali. Okoli 50 je takšnih dokumentov z usmeritvami. Sporočilo komisije naj bi posodabljali redno, to se še ni zgodilo. Ehm, posodobitev je zdaj v delu, gre za dokaj zapleten postopek. Medtem smo dobili nove tehnične eh, usmeritve na osnovi sporočila z leta 2013. Dobili smo tehnične usmeritve, ki pa zdaj veljajo te nove tehnične usmeritve, ki jih eh, bolj ali manj razvija EFSA, mora potrditi stalni odbor za varstvo ljudi in živa, živali. Rastline eh, za hrano in eh, krmo, potem pa se objavi na uradni spletni strani. Tukaj imamo dokumente, ki so v samem sporočilu komisije, imamo pa tudi dokumente, ki so se pojavili po objavi sporočila, ki mora biti navedena na strani komisije. Če si pogledamo drugi set eh, usmeritvenih dokumentov, ki jih objavlja EFSA, ki pa niso bili registrirani zaradi nestrinja določenih držav zastopanih v stalnem odboru. Dokumenti torej še vedno obstajajo, niso pa objavljeni na strani DG Santo. Trenutno imamo tri take dokumente. Poleg treh neoznačenih dokumentih imamo še nekaj znanstvenih menen EFSE. Eh, eh ki jih je treba upoštevati v postopku registracije. Potem je postopkov ne smednice na strani komisije, ki se nanašajo na to, kako izvajati določene naloge in se ne ukvarja toliko za znanstvenimi nalogami. In potem imamo tudi te smednice, ki se nanašajo na testne metode, preizkusne metode, ki jih je treba upoštevati. To je podobno kot neka usmeritev. Objavlja se v obliki sporočila komisije. 180 jih je bilo takrat eh, opredeljenih v letu 2013, eh, razvijajo jih predvsem v OECD na osnovi regulatornih eh, potreb, ki jih opredeli država članica OECD. Te smernice OECD se periodično posodabljajo, ko kakšna država članica ugotovi potrebo po posodobitvi. Tale sporočilo komisije je v posodobitvi, nekatere smernice so nadomestile nove in ko bo objavljeno no, novo sporočilo komisije, kar je zdaj proces v pripravi, kot povedano, bodo posodobljene smernice ustrezno označene. So here we have a slide showing the three main sources which we talked about already. Tu imamo tri vire za usmeritve in tukaj imate tudi spletna stran komisije z opredeljenimi usmeritami. Tukaj imate tudi stran EFSE, kjer nimamo, imamo dokumente, ki niso bili potrjeni tukaj vidite samo prvo stran dokumenta, ki je bistveno daljši. Treba je odgovoriti na nekaj vprašanj. Za koga so te usmeritve in smernice pomembne in kakšen je pravni status eh, teh eh, dokumentov? Nasplošno so smernice ključnega pomena za vlagatelje. Vlagatelji morajo zagotoviti, da se eh, preizkusi izvršijo v skladu z smernicami, pa tudi za ocenjevalce tveganja, ki morajo praviti ta postopek dejansko pa so usmeritve in smernice pomembne za obe strani v večji ali manjši eh, meri. Seveda morate eni drugi poznati tudi smernice za delo drugega, ker vlagatelja zanima, kako dela ocenevalec, ocenevalca pa kako vlagatelj pripravlja svojo vlogo. v pravnem smislu že sama besedica usmeritev in smernica pomeni, da to niso pravno zavezujoči dokumenti. Ampak vse, kar je navedeno na uradni strani GD Santo, velja kot eh, zavezujoče, pravzaprav obvezno, ne pa pravno zavezujoče. Uh, Pri neobjavljenih dokumentih, eh, ki so na strani EFSE, kjer gre tudi za znanstvene na mnenja, ki jih proizvaja EFSA in eh, so morda uporabna. Spet eh, ti dokumenti niso pravno zavezujoči, lahko jih ocenovalci tveganja uporabijo po lastni presoji. Kako se razvijajo usmeritve EFSA? tukaj gre za tehnične usmeritve, večina takih je navedenih v sporočilo komisije. Lahko se sproži preko mandata komisije, lahko pa EFSA začne te usmeritve pripravljati sama. Če nekaj ni popolnoma jasno, znanstveni odbor zaprosi EFSO, da zadevo pogleda, ustrez, zadevo ustrezno pregleda in pripravi znanstveno mnenje. Če znanost velja za pripravljeno, potem lahko se lahko začne delo na dokumentu o usmeritvi v ustreznem panelu EFSE, potem imamo fazo posvetovanja eh, preko ustrezne mreže in javnega posvetovanja, kjer se osredotočen samo na tehnično eh, plat, EFSA pa mora preveriti, ali so odgovori ustrezni in se na njih ustrezno odzvati. Potem se dokument, eh, usmeritveni dokument eh, pošle v stalni odbor PAF, kjer ga notificirajo ali pa ne. Nekateri elementi so potrjeni strani odbora, drugi elementi ne. V takih primerih lahko na prvi strani dokumenta, na komisijski strani vidimo, kateri deli so bili notificirani, kateri pa ne strani stalnega odbora. In terms of the harmonization of kar zadeva harmonizacijo, usmeritev iz smernic, govorimo o aktivnih snoveh. To moram še enkrat povdariti. Smernice so običajno harmonizirane in koherentne. Zakaj? Tehnične usmeritve in eh, smernice so namenjene za določene podatkovne potrebe, kar pomeni, da se hranijo ločeno za različne namene. Večina usmeritev proizvaja EFSA, postopkovne proizvaja komisija, testne pa OECD in vse imajo svoje načine za notranje kontrole. Nekaj sem prej pozabil in sicer nimamo nekih usmeritev ali smernic iz industrije. Podjetje imajo svoje postopke priprave takšnih dokumentov, imamo priporočila za metode eh, in eh, format. in uh, podjetja pripravljajo svoje priročnike, ampak eh, ne neke uh, smernice, kot uh, jih izdajajo organi in EFSA. Registracija aktivnih snovi se dogaja na evropski ravni, zaradi tega so tudi smernice veljajo na evropski ravni. Imamo dve izjemi od te harmonizacije. tukaj imamo smeritve, kjer nimamo validiranih te preizkusnih eh, smernic in niso notificirani strani stalnega odbora. Skratka, imamo tudi usmeritve brez validiranih eh, preizkusnih eh, smernic. Mogoče postopek ni bil ustrezno izveden. lahko gre za zelo subjektivne podatke, ki ne ustrezajo. Nima pa tudi za vse eh, podatkovne zahteve ustreznih eh, smernic in usmeritev. V določenih eh, primerjih znanstveni dokazi niso dovolj zanesljivi, da za to, da bi na osnovi njih razvili takšne smernice. Lahko pa ne obstajajo smernice, ki bi omogočali pripravo usmeritev na tem področju. Dejstvo je tudi, da ima EFSA omejena sredstva, tako da veliko eh, znanstvenih eh, mnen ne morejo pripraviti. GLP. GLP, GLP, to so dobre laboratorijske prakse, to je mehanizem za zagotavljanje procesa ne toliko dobrega rezultata. Dobre laboratorijske prakse pokrivajo več področji, ne samo aktivne substance, veljati pa mora vse. Ni nekaj, da bi veljalo za fitofarmacijska sredstva, nekaj pa za aktivne snovi. Eh, GLP veljajo za celotno področje stare GRP-je so nadomestile nove in ustrezne usmeritve in smernice. Države OECD-a se tega držijo. Gre to torej za načelo organizacije OECD. Upoštevajo pa tudi smernice, ki jih eh, pripravljajo v tem forumu. 2003 OEC in 2013 OECD so standardi, ki se uporabljajo za dobro laboratorijsko prakso. E, to področje je zelo harmonizirano, vsake dve, tri leta se upravijo ustrezni pregledi. Izrečenih je bilo nekaj pomislekov glede izvedbe teh e, pregledov. kar pa ni eh, težišče te študije. V uredbi 283.2009 je zapisano, katere študije se upoštevajo. To so vse študije, ki se nanašajo na zdravje ljudi in živali in okolje. Vse je treba izvajati v skladu z standardi GLP z nekaj malo izjemami. študije, ki so potrebne za pripravo vloge. Tukaj moramo upoštevati uredbo 283 iz leta 2013. Kaj je tu potrebno, lahko vidite na smernice. Tukaj imamo preproste čeke, liste tega, kar je treba vklukati, ampak je, je to, katere študije so potrebne, odvisno od eh, pač področja. Pri vsakem dosjeju, pri vsaki registraciji aktivne snovi lahko predložimo različne študije na tisoče strani. Študije so lahko korisne iz eh, znanih razlogov. Če nimamo eh, smernic za preizkuse, potem lahko ocenevalec tveganja vsega, oceni, da uporabljene metode niso bile smiselne. Študije za aktivne snovi se pogosto zavračajo, sploh tudi pri obnovitvi registracije, zaradi tega, ker so lahko podatki iz časa prvotne eh, odobritve, zadeve pa so vse odtlej razvile naprej. To velja torej predvsem eh, za področje obnove registracije. To bi bilo vse na kratko. Hvala lepa. Hvala, gospod Nganga. Predlagam, da začnemo z razpravo. Naj hitro spomnim, kakšne so časovne omejitve. Vsak kolega ima eno minuto časa za postavljanje vprašanja, strokovnjaki pa dve minute za odgovor možnost eh, imajo poslanci, da postavijo dodatno vprašanje, to je 30 sekund in potem ena minuta za odgovor na to dodatno vprašanje. Prosim tudi poslance, da natačno povejo, na koga naslavljajo to vprašanje. Besedo pa najprej predajam soporočevalcu gospodu Lincu. Ja, <clears throat> vielen Dank, eh, Frau. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča, čisto na kratko. Kaj prvi študij? inovacij za trajnostno kmetijstvo je seveda tema, ki je zelo pomembna. Kmetije so tudi odvisni od proizvodov, ki so očinkoviti in imajo čim manjše tveganje. Zelo sem eh, pričakoval ta briefing, malce sem eh, razočaran, zadevo sem si predstavljal nekoliko bolj napihnjen občutek, imam da tudi nekatere številke ki jih navajate, niso ustrezne, so preprosto napačne. To se ni zgodilo prvič. Zadnji smo imeli v odboru Agri grozen briefing. Tako da bo treba še enkrat razmisliti o tem, kako podeljujemo te naloge briefinga sicer pa sem bil uh, zadovoljen glede harmonizacije in uh, izje, moje vprašanje bi bilo, kaj lahko naredimo. V osnutku poročila smo že postavili temeljni kamen za to, ampak kje je harmonizacija smernice resnično potrebna? Nam lahko podate uh, primer ali dva. Vprašanje za oba strokovnjaka. Gospod Nganga kar zadeva harmonizacija, dve področji, kjer je harmonizacija potrebna. Eno so eh, dobre laboratorijske prakse. Trenutno je zelo težko eh, ugotoviti, katere usmeritve in smernice so potrebne pri določenih zahtevah po podatkih. Seveda imamo uh, omejitve znanosti, eh, druga omejitev pa so resursi, ki jih ima na voljo EFSA. Kot drugo pa moramo zagotoviti objavo ustreznih, eh, usklajenih testnih smernic. Če tega nimamo, lahko zadeve postanejo nekoliko subjektive ocenevalci potem lahko odločajo v prid ali pa proti eh, vlagateljem. Zato bi bilo dobro, če bi imeli to usklajeno. Ko smo imeli smernice veze z usmeritvenih dokumentov, potem so države delale tako ali pa drugače. Ampak eh, tega v zadnjih letih eh, ni več. No further clarification is needed. Thank you. Ne potrebujete dodatnih eh, pojasnil. Bart Stas je naslednji. Bom kar angliško. I really think we should eh, do something with this study in the sense that uh... Vprašanje za gospoda Nazima Punjo. Študija, kakor ste jo opravili, ne more biti posredovana celotnemu parlamentu. V mojem prv, ko sem sprva spregovoril o študijah, sem rekel, da so e, številke za študijo zagotovi, da je to številke za študijo izvirajo iz EKPE, to je v redu. V odgovoru na pisno vprašanje e, s, e, Maja komisij, smo dobili, medtem pa smo dobili še odgovor komisije in med tema dvema odgovoroma so veliko razhajanja. če bo to izhodišče, da imamo popolnoma različne številke, ki jih navajata strokovnjak in komisija, potem eh, ne vemo, na kaj naj se opremo. Prosim, da to lahko potrdite. Eh, ne vem, ali je pametno razdeliti ta dokument v parlamentu. Če bodo ljudje dobili ta dokument na spletni strani ali vzeli v papirni obliki, bodo mislili, da je to naše stališče, zato prosim, da razmislimo o tem. Potem pa še drugo vprašanje, drugi avtor, gospod Nganga. Njegov prispevek se mi je zdel zelo koristen in zanimiv. Prosim, pokomentirajte o tabeli na strani 36 vaše študije. Tam eh, so dokumenti, torej smernice, ki niso potrjene. Torej, ne potrjene B smernice in zakaj nekatere države članice teh smernic nočajo uporabiti. To me zanima, kaj ti tako bom lažje razumel, kaj se dogaja na ravni držav članic. Hvala, Bart. Preden predam besedo gospodu Ngangi, naj povem to, kar je povedal že predsednik, preden je odšel. Vprašanje na skrižje interesov bomo obravnavali v nadaljevanju, preden bomo naprej um, govorili o teh temah. Kar pa se tiče številk, strokovnjaki iz Evropske komisije bodo lahko popravili nekatere številke, tiste pač, ki so jih oni predložili. Zdaj pa gospod Anganga. Hvala za prijazne besede. Najprej tabela na strani 36. v tem časovnem okviru nismo uspeli kontaktirati vseh držav članic, ampak kar se tiče teh eh, smernic B. To je morda ena glavnih eh, tem in ne vemo, zakaj jih države članice ne uporabljajo. Najbrž niso bile, eh, niso bile potrjene in že zato, ker pač smernice niso bile potrjene, se države članice najbrž o tem ne strinjajo. Raven kompleksnosti je včasih lahko razlog za kaj takega. Torej, to bi bil možen razlog, zakaj se te smernice ne uporabljajo. Rabite še pojasnilo? Morda predstavnik komisije bi vi lahko popra, eh, spregovorili o popravkih in o napačnih številkah v smernicah. Berend, oui, mais... Gospod Berend. Um... Hvala, predsednica. Z gospodom Stasom se strinjam. Številke ki jih navajate kot naš odgovor, niso pravilne. Naši odgovori so popolnoma drugačni, tako kar se tiče števila odobrenih snovi, kot števila novih aktivnih snovi. Naprimer, tukaj piše 22 novih aktivnih snovi, za katere so bile uložene vloge od leta 2011. To ni res, 22 je bilo odobrenih. Več kot 65 vlog pa je bilo vloženih od leta 2011 naprej tudi v naslednjem odstavku piše in tudi kar se je zgodilo v zvezi z 91.414, ni čisto točno in eh, to je tudi komisija, na to je komisija opozorila v odgovorih parlamentu. Prav, torej bomo opozorili, eh, popravili te podatke v briefingu. Zdaj pa naslednji govornik, gospod Pedičini, izvolite. Grazie, presidente. Io uh, non voglio fare una domanda. Hvala, predsedujoča. Ne bom postavljal vprašanja v zvezi s številkami, ampak v zvezi z zaključki. Vprašanje naslavljam na gospoda Punjo. V zaključkih pravi, da je treba pesticide obravnavati kot farmacevtske izdelke. S tem se strinjam. Že prej sem povedal, da to pomeni, da je treba znanstvene analize še ukrepiti. Kar se tega tiče, se strinjamo. Potem pa gospod Punča, Punča dodaja še zaključek, da je treba imeti pristop, ki temelji na nevarnosti in tveganju zelo me presčeneča tak pristop strani znanstvenika, kajti tukaj gre za temeljno razliko med obema osnovnima konceptoma. Razlika, temeljna razlika med zdravstvenim vidikom in vidikom zdravja. Kar se tiče zdravja, je nekdo bolan in ga potem zdravimo. V, če nekdo dobi zdravilo, je pripravljen sprejeti tveganje, zato ker je že bolan. Kaj ti koristi zdravila bodo večje kot težave, ki jih prinaša bolezen. Ampak pri pesticidih smo pa v drugačnem kontekstu. Pesticidi zadevajo celotno populacijo in temu tveganju se ni treba izpostaviti, zato je pristop, ki temelji na tveganju, napačen. Treba je preprečiti, da bi se uporabljale nevarne snovi in ne razumem, kako lahko kot znanstvenik to eh, omenjate. Potem pa še uh, zanima me na vzkrižje interesov. Zdaj pa gospod Punja. Razumem vprašanje in razliko med farmacevskimi proizvodi in pesticidi. Ampak zakaj v praksi uporabljamo pesticide? Lahko imaš snov, ki je visoko točn, eh, toksična, ampak potem se ta snov razreči in tudi toksičnost je nižja. In eh, če domnevamo, da je izpostavljenost nizka, potem je tudi toksičnost verjetno nizka. označbe na etiketi se včasih nanašajo na toksičnost same snovi, ne pa na toksičnost uporabe te snovi. E, žal mi je, da bi proizvod, ki je koristen za kmeta, zavrgli samo zato, ker je sam po sebi morda toksičen, ampak glede na to, kako se uporablja, pa ni. Kaj? Gospod Pedicini. Ja, ravno v tem je srčika problema. Če bomo tako razmišljali, se ne bomo nikdar iz tega izvlekli. Obstaja huda nevarnost za prebivalstvo, izhaja pa iz fitofarmacevskih sredstev, ki se v resnici ne bodo nikdar tako uporabljala, kot piše na navodilih. Resničnost je zelo drugačna od teorije. Resničnost je, da imamo pogosto raka. Zato vas prosim, da greste v kakšno bolnišnico pogledati, kakšne so posledice na zdravje ljudi in eh, kakšne so posledice takega površnega pristopa, kako to vpliva na zdravje ljudi če boste še naprej živeli v domišljivskem svetu, se ne bomo nikdar uspeli tega rešiti. Odgovor gospod Punja. Ja, na kratko, dva primera. Sulfurin je visoko karcinogen, če ga testiramo v laboratorijih. Gomol podoben krompirju, je zelo kancerogen, ali pa če uporabiš sulfurin, ga uh, pač potem ni zelo karcinogen, zato ker ga uporabiš zelo, zelo malo. Hvala, tako razlago razumem, je rekel gospod Pedicini, zdaj pa Mišel. vsem vam bom nasprotovala. Mislim, da je to poročilo v nasprotju na, z načeli Evropske unije. Ko mi znanstvenik reče, da moramo biti najprej previdni, potem je to konzervativno. Mislim, da imamo v pogodbi o Evropski uniji zapisano načelo predvi, previdnosti. In V enem odstavku pa piše, da načelo previdnosti spodbuja konservatizem, ker je to, ker gre predaleč. Ne razumem, kako lahko znanstvenik podvomi v temeljno načelo, ki je zapisano v Evropski pogodbi. Drugi problem. Govorite, da se moramo osredotočiti na tveganje in ne na nevarnost. Čakajte malo. Evropa je protekcionistična zato, ker izvaja študije nevarnosti. Preberite si pogodbo o Evropski uniji. Opravili smo študije nevarnosti za različne snovi, če so kancerogene, če so to nevarnosti endokrini motivci, če so strupene, potem so take snovi prepovedane. Vi pa pravite, naj preučimo tveganje in potem pravite, da je treba vzpostaviti začasne rešitve, potem pa bomo videli odgovor. To so tipični odgovori za nekoga, ki prihaja iz industrije. In še primerjava pesticidov z zdravili. Naj spregovorim o klordekonu. Klordekon ima življenjsko dobo 700 let. In ko so v Antilih na Guadalupu uporabili ta insekticid, ga imamo zdaj tam za 700 let. Vpliva na okolje, je v vodi, zemlji, zraku in ljudje ga zaužijajo s hrano. Zdaj, eh, kar se tiče te vaše primerjave med zdravili in pesticidi, ne vem, kaj naj si mislim več o tem. Zdaj, uradno zahtevam, da se tega poročila ne predloži Evropskemu parlamentu. Hvala, Mišel. Res, eh, predsednik gospod Andriju bo odločil o tem. Ali imate še kakšno vprašanje za gospoda Punjo? Ma nekaj pred za nač. Tako, to so bili naši eh, koordinatorji, a ne še gospa Dornano. Hvala, hvala, predsedujoča. 28. junija sem opozorila na tveganja povezana z območji za dovoljenja fitofarmacevskih sredstev. Tam smo govorili tudi o vzajemnem priznavanju in ta ugotovitev se kaže tudi v študiji gospoda Ngange. To kaže, da imajo različne države zelo različne pristope do fitofarmacevskih sredstev. To pa potem ne zagotavlja visokega varstva človeškega zdravja in okolja. Ampak eh, poročila gospoda Punje gre še dlje in ne razumemo, zakaj. V primeru OECD se lahko stroški za nekatere študije zmanjšajo, če, eh, citiram, bi rezultate nekaterih drugih študij, eh, recimo, ki jih opravijo OECD ali ameriške agencije, sprejele tudi evropske agencije. agencija, ki je izdala pozitivno mnenje za glifosat, eh, odpira, kakšne dvome in kakšne povezave imamo tukaj z industrijo. Torej, ugotavljam, da je treba v zapisnik zapisati, da poročilo ni ustrezno. Vprašanje pa sta naslovljeni na oba strokovnjaka, gospod Nganga. Uh, ne moram prav veliko govoriti o registracijah proizvodov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Eh, mi smo preučevali pač smernice in navodila in eh, ameriške in evropske smernice se precej prekrivajo. Gospod Punja, kar se tiče harmonizacije, nimam komentarjev. Mislim, da se morate odločiti, kaj so primerne smernice. Torej, ameriške ali evropske. Nekatere, če pač niso primerne, um, morate to ustrezno preučiti, ne jih samo zavreči, ker so pač to ameriške smernice. Gospa Dornano, replika. nismo rekli ne, zato ker to prihaja iz ZDA. Jaz sem samo povedala, da je zadevna ameriška agencija potrdila glifosat in zato se sprašujem, kakšne so te smernice, zakaj bi torej zagovarjali vzajemno priznavanje, če nimamo enakega pogleda. Hvala, gospod Dornano koordinatorji, poročevalci, vsejci in poročevalci so dobili besedo. Ja, herzlichen Dank. Äh, Kaj boš? Najlepša hvala, nimam vprašanja, ampak uh, imam dva sklepa. Kot prvo bi me veselilo, če bi še enkrat preverili izjavo o interesi gospoda Punže da bi preverili, kakšni so konflikti interesov. Ta izjava ni bila ustrezna in odgovor ni bil ustrezen. Gospod Linz je omenil, da bi morali natančno ugotoviti, kakšne študije sploh naročamo. Če govorimo o inovacijah in razvoju alternativ k inovacijam, fitofarmacevskim eh, sredstvom. Ne more iti samo za kemikalije, ampak bi morali razmišljati tudi o kmetijskih eh, praksah. Eh. Zato je bilo že vprašanje pri tem briefingu napačno. Ne gre samo za kriterije, zato da bi lahko snovi, ki se nam zdijo kancerogene, ali jih eh, hormonsko problematične odstranili z eh, njo. Vprašanje je, kako kmetovati tako, da bo to, kar piše v dobri kmetijski praksi in sicer, da se fitofarmacijska sredstva uporabljajo resnično na koncu piramide, ko smo uporabili že vsa druga možna sredstva. Do tega moramo prijeti in eh, v tem smislu smo resnično postavili napačno vprašanje in bomo v prihodnje morali eh, premisliti, kakšne študije bomo naročili in eh, podprla bi tudi zahtevo Mišeljeri Vasi, tega ne bi smeli objavljati, tudi ko bodo enkrat notri prave številke. Hvala lepa. Hvala, gospa Hojbuš. Eh, predstavljam si, da je vaše zadnje vprašanje naslovljeno na gospoda Ngango. Naj pa še upozorim, da je gospod Punča sporočil, da odhaja. Eh, gospod Nganga odgovarja, mislim, da ste navedli same ugotovitve in da niste postavili vprašanj. Hvala. S tem uh, zaključujemo današnjo razpravo. To je predzadnja razprava. Naslednjo izmenjavo mnen o amadmajih imamo 8. novembra. Rok za vložitev amandmajev pa je 11. oktobra.